we I open our afternoon meeting. Začenjamo z popoldansko sejo. Zelo malo nas je. Glavna točka na dnevnem redu je javna predstavitev, poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov v zvezi z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi. Kakor veste, je poenostavitev stalna tema razprave o kohezijski politiki, je del eh, zapletenega skupnega upravljanja in to je bilo tudi ključnega pomena pri pogajanju o zakonodajnem eh, svežnju o programskem obdobju 2020. 14.2020. Cilj poenostavitve je, da bi izboljšali izvajanje politik in da bi povečali učinkovitost in smotrnost ter tudi dostopnost evropskih strukturnih investicijskih skladov. V zadnjih letih so bili sprejeti številni ukrepi za poenostavitev postopkov, poenotili smo pravila, Eh, poenostavili smo pravila glede stroškov, znižali smo administrativna bremena za upravičence. Eh, to je pravzaprav sama srčika postopka poenostavitve in eh, zato bi si morali prizadevati na regionalni, lokalni in evropski ravni. Nadzor nad izvajanjem teh ukrepov je bistven del odgovornosti našega odbora. Zato sem vesela, da lahko na, tem, na tej javni predstavitvi predstavim štiri strokovnjake eh, za to področje. Dobili ste ločeno agendo za javno predstavitev. Najprej bo vsak izmed naših gostov dobil 10 minut za svojo predstavitev, na to pa bodo dobili besedo poslanci za vprašanja, pripombe in pa predstavniki Evropske komisije, če to želijo. Naj predstavim naše goste. Z nami je dr. Angelika Pot Mögele, izvršna direktorica evropskih zadev na svetu evropskih občin in regij, gospa Ana Marija Kandela iz Pulje, Italije, gospod Georg Ris, ki je prisoten za Evropski mm, sklad za regionalni razvoj v Baden-Württemberg in pa profesor Vasile Dugaru iz uh, Zahodne univerze v, v Timišvari, Romuniji. Prva dobi besedo gospa pod Mögele, ki dobi 10 minut za svojo predstavitev. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala, da ste svet evropskih občin in regij predstavili povabili v odbor, zato da predstavimo naše izkušnje. Vas spomnim, naša organizacija je krovna organizacija, ki predstavlja nacionalna združenja lokalnih in regionalnih vlad. Moj današnji prispevek temeli na prispevkih naših članic združen, kar nekaj jih sodeluje v držav članicah pri izvajanju strukturnih skladov in operacijskih programov. In zato sem hvaležna, da so izbrali prav mene, da lahko predstavim naše dosedanje izkušnje. Pripravili smo dokument, ki ga lahko najdete v vaših dosejih. Če želite več informacij, pa lahko te dobite po predstavitvi. Uh, um, na kratko cena situacije z našega vidika. Kar se tiče upravičencev, lahko rečemo, da je bil dosežen korak proti poenastavitvi z elektronsko dokumentacijo, eh, pavšalnim pristopom, z um, um upravljanjem na področju rezultatov in tako naprej. Ampak še vedno je preveč pravil za. Um, organe, ki upravljajo z temi programi. Eh, potrebujemo v okvir za, za učinkovit teritorijalni razvoj, naprimer preko IB, ITI in pa CLLD. Države članice še vedno ne želijo na ta način integrirati ali izvajati skladov v praksi. Naj eh, povem, o čem bom govorila v moji predstavitvi, o harmonizaciji, o fleksibilnosti, o sorazmernosti in pa o upravljanju, ki naj temelji na rezultatih. Harmonizacija pravil. Cenimo uh, eh, večplatni pristop pri trenutnih pravilih, ampak ugotavljamo, da je tega težko izvajati. Obstajajo različni pristopi, različni skladi, različna pravila in poleg tega. Uh, imamo v držav članicah različna ministerstva, na evropski ravni pa so vse skupaj vključeni različni generalni direktorati in vse to prispeva k kompleksnosti celotnega postopka. Zato bi želeli podati naslednja priporočila. Instrumenti, ki so bili pred, predlagani v novi uredbi ET ITI, potem CLLD, lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti ali pa IB, um, torej posredniško telo. Ti lahko prispevajo k postavitvi, ampak niso še v celoti izvajani. Nedavno smo v zvezi s tem izvedli študijo in stopnja izvedbe je še relativno nizka, tako da pozivamo države članice naj v širši meri uporabljajo te inštrumente, kajti to bi res prispevalo k poenostavitvi spodbujamo Evropsko unijo naj preide na skupne postopke, skupne pristope, kjer je to možno in menimo, da eh, CSF, ki pokriva eh, različne sklade, je bil pravi korak, ampak treba je narediti še več. Eh, predlagamo, da bi imeli en enotni pristop k lokalnim tokovom financiranja. Eh, s tem bi se lahko zvali tudi na potrebe na lokalni ravni, to bi bila dobra rešitev, to bi lahko bilo nekakšno mesto. Ehm, torej, um, ehm, one-stop shop, eh, ki bi lahko se odločilo o regionalnem financiranju, lokalnem financiranju pa vnaprej vzpostavljenih kriterijih. E, druga točka, fleksibilnost. Tukaj ugotavljamo, da še vedno nismo dosegli cilja fleksibilnosti. Komisija je zastavila cilje na področju odstotnih deležev regionalnih programov, ampak e, majhne države članice pravzaprav Eh, niso poskrbele za fleksibilnost ali pa stopnja fleksibilnosti zelo nizka v našem dokumentu, lahko si vse skupaj ogledate na zgledu nizozemske. Eh, no, ko gre za um, ugotavljanje revizorjev, um, ti še naprej ugotavljajo, da tukaj gre pogosto za podvajanja dela, za različna tolmačenja in to pomeni pravno negotovo za nacionalne in regionalne oblasti, predvsem pa za upravičence. Eden izmed, izmed ključnih kriterijev poenostavitve za upravičence, vključno za lokalnimi in regionalnimi oblastmi, bi bilo znižanje števila potrebnih inšpekcij. Trenutno število uh, Eh, marsikaj razumejo kot preveliko breme. Nekatere države članice so uvedle dodatne postopke za več notranjih, eh, nadzor, notran, notranjih nadzorov in revizij. Evropska komisija namerava mm, okrepiti nadzor nad poročanjem tistih držav, ki računsko sodišče ugotavlja visoko stopnje napak. To je lahko uh, Eh, tudi nekaj, kar lahko prinese negativne posledice za upravičence. Računsko sodišče predvideva, da so vse države članice homogene, vendar pa se lahko problem v eni državi ponovi tudi v, gru, v drugi, ampak to ni nujno. Zato predlagamo naslednje. Potrebujemo um, sorazmeren pristop k revizijam, ne smemo se toliko osredotočati na kazi, ampak prej na izboljšave. Pri, potrebujemo prilagojen pristop v vsaki državi in pa razlikovati je treba med prevarami in napakami. Morali bi sprejeti minimal, eh, torej nek skupek minimalnih standardov pravil za revizije, potrebna so tudi ocena tveganja, ko gre za skladnost z eh, evropskimi pravili in praksami in eh, o tem se treba posvetovati z revizori. Potem več pristojnosti bi lahko delegirali nacionalnim eh, revizorjem, razen v izjemnih primerjih. Eh, torej, ta sistem Single Information Single Audit bi lahko uvedli, eh, to podpirajo tako države članice, kakor tudi komisija. Vsaka sprememba pravil ali tolmačenja pravil ne sme veljati retroaktivno. Se bi to lahko kar naenkrat lokalne ali regionalne oblasti postavilo v položaj nespoštovanja neskladnosti za pravili. E, Revizori morajo biti v postopek upleteni že na samem začetku, ko gre za samo oblikovanje schem, tako da se lahko kasneje izognemo napakam ali nesporazumom. E, in pa skladnost bi lahko dosegli tudi z večjo preglednostjo revizijskih procesov. Komisija bi lahko revizijske ugotovitve um, objavila že na začetku samega samega postopka. In pa še zadnja točka o upravljanju, ki naj temelji na rezultatih. Pravimo, da je škoda, da so se komisija in pa države članice odpovedale možnosti razvoja skupnih akcijskih načrtov. Ti imajo potencial znižanja birokracije eh, in eh, revizorskih bremen. Nažalost pa niti države članice, niti komisija niso želele teh skupnih akcijskih načrtov. Mm, kljub našim priporočilom. Eden izmed glavnih problemov, ki smo ga opazili, je bil ta, da so priporočila prišla pogosto pozno in včasih tudi niso dovolj jasna. Kakor vemo, v trenutnem programskem obdobju je DigiRegio pripravil um, poleti 2014 smernice za ITI in CLDL, ko so države članice že začele izvajati svoje programe, tako da je to prišlo prepozno. Komisijo pozivamo naj dokumente z smernicami pripravi pravočasno. Upamo, da bo v prihodnosti komisija lahko predstavila priporočila istočasno kot zakonodajne predloge. To bi olajšalo življenje upravičencev, eh, kajti potem bi lahko že eh, komisija podala nekaj konkretnih idej o tem, kaj pričakuje od eh, lokalnih in regionalnih skupnosti. In da vse skupaj treba vključiti tudi, tudi lokalne organe. Eh, pravzaprav bi priporočila komisije morala biti dovolj, mm, vendar pa so ta priporočila namenjena predvsem eh, mm, upravnim oblastem in eh, so vedno v angleščini. Um, upravljalne oblasti bi morale bolje izkoristiti tudi 11. člen, ki um, govori o institucijah institucionalni zgradni zmogljivosti in pa tehnični pomoči. Torej, naj zaključim. Moramo se vprašati, kaj je cilj poenostavitve, kdo je uh, glavni korisnik poenostavitve in kako lahko dosežemo cilje na področju poenostavitve. Menimo, da bi bilo zelo dobro uh, v te postopke vključiti vse upletene strani, za regionalne in lokalne oblasti bi morala rešitev temeljiti na medsebojnem zaupanju. Uh, delno je treba tudi de decentralizirati upravljanje, potrebujemo jasno zastavljen okvir in pa cilje, ki so najbolj usmerjeni v rezultate. Eh, no, CMR je seveda zavezana temu procesu, še naprej želimo iskati eh, rešitve za poenostavitve in pa učinkovitejše izvajanje evropskih programov. Hvala lepa, hvala lepa, sedaj pa gospa Ana Marija Kandela.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 Sama sem se odločila, da se bom osredotočila na tematski sklop številke 9 skupnostnega programiranja za 2014-2020. Delno zato, ker gre za tisti del programov, kjer pričakujemo največji učinek na poenostavitve. Gre za tematsko področje, kjer obstaja zelo močna povezava z dodeljevanjem sredstev iz Evropskega socialnega sklada, s katerim se borimo proti revščini in socialni izključenosti. Poleg tega pa tukaj obstaja še nadaljna povezava in sicer uh, treba je um, uporabiti sredstva iz IRDF in pa ISF e za doseganje tega cilja. V regiji Pulja Naša socialna enota za boj proti revščini in zaposlovanje deluje že zadnje dve leti, razvijamo operacijski program med leti 2014 in 2020. Kot regija želimo polno izkoristiti možnosti, ki jih ponuja komisija za večplastni eh, sklad na podlagi izkušenj iz prejšnjega programskega obdobja, ko smo ERDF in pa ESDF uh, eh, upravljali na drugačen način, s, uh, na podlagi drugačnih pravil in v dveh različnih programskih enotah. E zdaj imamo to možnost za ta program, ki uporablja več eh, programov, to je za nas eh, izredno pomembno in zato smo to tudi na ta način opredelili. Kar zadeva te uh, naše izkušnje, zdaj ko delamo na, na, ko na programiranju in zdaj na izvajanju, uh, mislim, da je pomembno izpostaviti nekaj zadev, z katerimi bo potrebno storiti še kaj za to, da se eh, vprašanje uskladitve pravil mm, med, na relaciji regije in EU e in pa tudi kar zadeva uporabo pravil iz Evropskega socialnega sklada, to mislim, da so pravila, ki veljajo tudi za uh, drug sklad. Kar zadeva ostala vprašanja, ki bi jih rada zelo na hitro omenila, tu je nedvomno tudi pomembno omeniti to, da v vseh programih, tako skupnostnih kot regionalnih, ki se vedno bolj osredotočajo na zaposlovanje, socialno inovativnost in pa socialno vključenost in boj proti revščini. Drugo izredno pomeno vprašanje pa je to, kar zadeva sistem vseh akterjev, ki so vključeni v to novo programsko obdobje. Gre sistem, ki bo zajemal več akterjev ne le z vidika programov, ampak tudi z vidika eh, držav članic, eh, organov upravljanja. In to velja za vse organe, od lokalnih do javno-sosebnih partnerstv, neprofitnih organizacij in eh, tudi entitet iz tako imenovane socialne ekonomije. To seveda zahteva sistem vrednotenja javno-zasebnih partnerstv na drugačen način, kajti trenutni okvir, zakonodajni okvir namreč ne omogoča najboljšo, najboljšega izvajanja. Namreč trenutni zakonodajni okvir je zelo široko zastavljen. Dejstvo pa je, da regijske oblasti pač sledijo neki praksi, nekemu sistemu postopkov in nadzora. In eh, to seveda izhaja iz tako imenovanega ločenega upravljanja skladov v svetu. Pa tako je to rezultat jasnega razločevanja med eh, javnimi in zasebnimi eh, upravičenci, pa tako jasnega razlikovanja med upravljalci in pa upravičenci. Zelo pomemben sestavni del na področju aktivnega vključevanja, je tudi vprašanje vključevanja socialnih entitet v programe regionalnega razvoja in tu so ravno lokalne skupnosti in občine tiste, ki to v veliki meri izvajajo. Občine torej, ki so vključene v širše administrativne enote, širše oziko ali posamezne občine, da bi na ta način lahko bistveno bolje prispevali k harmonizaciji občine. So tu vsekakor entitete, ki bodo tega imele korist, saj sodelujejo pri izboru projektov in tudi pri sodelujočih, so tudi sodelujoči pri teh projektih in tudi vključujejo se v vrednotenje teh eh, projektov. Je pa dejstvo, da je pomembno obvladovati nek sistem upravljanja sredstev, predvsem pa tudi nadzora, vedno seveda pač na, na ravni tega, kar je nujno. In tu moram povedati, da je tako, da so naše izkušnje za obdobje 2007-2013, pokazala, da prizadevanja organov upravljanja za povezovanje regionalnih in lokalnih eh, oblasti z eh, organi skupnosti, tudi z ustreznimi nadzornimi organi, vse privedlo do pomembnih rezultatov, tudi v smislu eh, usposabljanja administracije tistih subjektov, ki uporabljajo in upravljajo te vire. Pomembno je, da se zavedamo, da so ti akteri najrazličnejši in eh, vse to poenotiti na nek način je zelo težko, kajti ne more vsaka, eh, vsak administrativni subjekt vseh teh zadev zajeti. Pomembno je potem tudi vedeti, da kar zadeva socialno infrastrukturo, tu skušamo tudi v okviru sklada za razvoj podeželja vključevati vse tiste subjekte, ki so vključeni kot nadzorni organi na prvi ravni in kot revizorski organi na eh, drugi ravni. In to vse zato, da bi lahko s tvrtimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. Namreč, da pokažemo, da nadzorni organi niso neka nadstruktura eh, organov upravljanja in da tudi predvidimo, da tudi organi upravljanja razumejo, da je delo organov nadzora pomembno, saj to konec koncev pomaga tudi pri eh, temu, da se projekti na zdrav in kakovosten način izpeljajo do konca z ustreznim nadzorom. Torej, to je ena od tematik, ki je izrednega pomena tudi z vidika raznoraznih eh, vrst projektov, razsežnosti projektov in v odvisnosti tudi od eh, vrst subjektov, ki uporabljajo ta sredstva. Pomembno je, da vsi uporabljajo iste, eh, tako imenovane, čekliste za ta vprašanja, kajti to je pogosto težko povezovati z novim programskim ciklom. Naj samo omenim pomen, ki ga dajemo v novem programskem obdobju socialnim inovacijam. Ne bom zdaj predolgo o tem govorila, ampak gre za področje, kjer so nove inovativne oblike, zelo raznolike, kompleksne in eh, uporabljati tu iste sezname, iste kriterije, mislim, da lahko dokaj oteži strukturo upravljanja. Zato lahko da misliti, da je edini cilj pravilno upravljanje sredstev, ampak ne. Ja, pravilno upravljanje je vsekakor skupni imenovalec vseh naših aktivnosti, ampak naš cilj pa seveda mora biti doseči določene spremembe. In eh, zato je seveda pomembno tudi eksperimentirati z različnimi eh, subjekti. Zdaj, kar zadeva značilnosti različnih aktivnosti, ki se promovirajo še posebej v okviru ciljev za socialno vključenost in boja proti revščini. Tu, če hočemo biti bolj učinkoviti, je pomembno, da javni in zasebni subjekti sodelujejo, mm, da zasledujejo iste cilje inovacij, to je, da eksperimentirajo z novimi oblikami javno-osebnih partnerstv, tu imam v mislih eh, mreženje, eh, zadruge, Eh, skupnostne fundacije mm, v tudi teritorijalnem kontekstu, da zato, da se promovira tudi skupna raba virov. To so stvari, ki niso več zgolj literatura. Dejstvo je, da vedno znova naletimo na to vrstne zelo pomembne nove izkušnje in poskuse in vse to moramo poskušati danes vključati z v sisteme pravil za sklad razvoj podeželja in pa socialni sklad. In tu seveda je veliko razlik in pomembno je, da vendarle usmerimo pozornost na socialno inovativnost in po drugi strani je tudi določeno, eh, določeno nasprotovanje oziroma določen odpor, ko gre za strukturne sklade, kajti nabor orodij, ki je na voljo danes, bolj ločuje, kot pa združuje. Kajti dejstvo je, da imamo zdaj program, ki temelji na več skladih, iščemo aktivnosti, s katerimi lahko, kolikor se le da, združimo Evropski socialni sklad in pa sklad za razvoj podeželja, nimamo pa nadzornega sistema, ki bi lahko omogočil zgolj enkraten nadzor eh, in to na ravni, ki je najbolj primeren za Evropski eh, sklad, socialni sklad in seveda za razvoj podeželja. In k temu bi dodala še eno vprašanje. Mi imamo do sogovornika dve generalne direkciji, eh, ko uporabljamo in izvajamo te programe. In potem, ko se izvaja nadzor strani Evropske komisije, imamo po eni strani Evropsko sodišče, računsko sodišče, potem komisija, potem revizori, potem eh, revizija, eh, reviziji na ravni držav članic. In potem se vzorčijo praktično ta isti projekti. In načrt vzorčenja se opravi eh, vsako leto na podlagi lansko letnih rezultatov in to je lahko seveda načrt vzorčenja, ki mm, ga uporabljajo vsi in to pomeni potem, da isti projekti pristanja v okviru nadzora, namesto da vedno znova od ta istih subjektov zahtevamo iste eh, zahteve, iste eh, dokumente, ko pride zopet nek, eh, nek nov uradnik iz nekega drugega subjekta. Kaj ti strukturni skladi so nekaj, kar nekako vstopa v vsakdan teh organizacij in zato mislim, da bi bilo potrebno stvari nekoliko bolj racionalizirati. Tako da mislim, da lahko rečemo, da preden se uvajajo zdaj elementi poenostavitev, bi morda vendar lahko stvari nekoliko racionalizirali, izboljšali postopke, ki jih uporabljamo vsi. Tu je dejstvo, da se regionalne in nacionalne oblasti tudi razumejo kot sestavni del tega, ne zgolj na ravni skupnosti. No in zdaj zaključujem, mislim, da smo naredili pomemben korak naprej, tudi v smislu spremembe miselnosti, namreč eh, ravno zahvaljujoč eh, novemu programskemu obdobju 2014-2020 so države postale bistveno bolj občutljive na cilje in na te programe, ki se financirajo iz več eh, skladov, no ampak to, o čemer govorim, zadeva tudi program, eh, ki se financira iz večjih skladov in v vsakem primeru smo mnenja, da je vsaj v prvem obdobju pomembno uskladiti nacionalne in pa eh, evropska pravila, eh, ampak tu je navarnost, da bomo prišli do rezultata, ki ne bo nujno pomenil bolj učinkovito upravljanje, ampak lahko samo prije do nasprotovanja in do odpora eh, na terenu in zato mislim, da moramo storiti več za to, da odpravimo to fragmentacijo pravil, ki se eh, zdaj vzpostavlja tudi na ravni drugih eh, subjektov. Hvala lepa. Nekoliko postajam nervozna, kaj ti razmišljam o naši časovnici. Sedaj dajem besedo naslednjemu strokovnjaku, to je gospod George Rees, ki je prisot, pristojen za IRDF e v pokrajini Baden-Württemberg v Nemčiji. E, prosim, omejite se na deset minut za svojo predstavitev. Hvala lepa, da lahko tukaj govorim v imenu lokalne, lokalnega telesa, upravnega telesa. Eh, no, govoril bom eh, o tem, kako sklad za razvoj podeželja in pa kmetijski um, torej Evropski sklad za regionalni razvoj, ne spada ta nujno skupaj. Torej, sam prihajam iz Študgarta, to je ta rumena pikica, ki jo lahko vidite. Eh, naša regija se imenuje Baden-Württemberg. Če ne veste, kaj to je, potem si lahko regijo ogledate. Na YouTubu je zelo lepa. Eh, no, začel bom z zasrditvijo. Pravni okvir ni nek fiksen okvir, ampak je ameba. Zakaj? Eh, zato, ker eh, imamo uredbo o evropskih strukturnih in investicijskih skladih, ki ima razno razna imena, ESIF, ESI, CSF in tako naprej. Torej, to je del okvira, potem imamo sklad za razvoj podeželja, sedem eh, izvedbenih aktov in pa tri delegirane akte. Gre torej za tako pisano druščino, da je pravzaprav komisija pozabila eh, preklicati prejšnjo izvedbeno uredbo, ki sedaj še naprej velja. Druga točka. Mislim, da je še da sta regionalni in kmetijski sklad še vedno, da sta to še vedno dva tujca. IRDF eh, e uh, ima 17 uh, eh, členov, 13 strani, sklad za razvoj podeželja pa ima 90 členov in 62 strani. Torej vidimo, da se ta dva akta med seboj zelo razlikuje, sveta, sta različno poglobljena in tako naprej. Drugič, regionalni sklad um, mora upoštevati pravila državne pomoči, sklad za razvoj podeželja pa v načrtih za razvoj podeželja pravzaprav predstavlja državno pomoč. Tako da imamo tudi tukaj dva različna sklopa pravil, ko gre za državno pomoč še nekaj razlik med ERDF-om in EAFRD bi želel našteti. Eh, to sem razdelil na naslednje alineje, tako imenovane male infrastrukture, kolegica je govorila o ITI, potem delegirana odgovornost v obeh skladih, potem želel bi nekaj povedati tudi o neto dohodkih, o poenostavljenih stroških bi želel nekaj povedati, o finančnih instrumentih in pa o pravni ureditvi. Najprej nekaj besed o majhnih infrastrukturah. Uh, Infrastrukture na področju kmetijskega sklada so takšne, kot sem tukaj prikazal na sliki, namreč gre za informacijske table, za pohodniške poti, eh, informacijske tabele. Eh, vsaka država članica lahko sama določi, eh, za kakšen strošek tukaj gre. Pri nas smo se odločili za 30 tisoč do 600 tisoč evrov. Tako je z skladom za razvoj podeželja. oziroma pri regionalnem skladu. Tukaj pa imamo zgornjo mejo 5 eh, milijonov evrov oziroma v primeru eh, zgodovinske dediščine 10 tisoč evrov socialnih stroškov. Potem eh, še vprašanje delegirane odgovornosti, ko gre za eh, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Tukaj obstajajo tako imenovane akcijske skupine lider, ki imajo lastni proračun in sprejmajo neodvisne odločitve o stopnje financiranja, nimajo pa finančne odgovornosti. Drugače je pri mestnih oblasteh. Ja, kolegica, to vas bo verjetno presenetilo. Pri regionalnem skladu so mestne oblasti tiste, ki so izključno pristojne za to, da izbirajo projekte um, in so uh, skozi odločitev komisije del uh, nadzora, torej ali so izpolnili nalogo, ali so uh, rizik organizacijsko gledano zmogljive, ali so finančno zmogljive, ali je telo pravilno sestavljeno, ali je tisti, ki je odločal o tem sploh za to pristojen, ali obstaja delitev nalog, ali obstajajo preprečevalni ukrepi proti narejanju, goljufijam in tako naprej in tako naprej. Zato pravimo, kdor eh, pri tem prevzame odgovornost, je pravzaprav sam kriv. In potem še druge podrobnosti, ko gre za neto dohodek. V regionalnem skladu je v 65. členu zapisano, da neto dobičke recimo pri raziskovalnih programih, eh, torej gredo stroški nazaj eh, k eh, upravljalni enoti. Potem pri drugem skladu pa gre denar nazaj v raziskovalni inštitut. In kaj naj tukaj naredi uh, regionalni raziskovalni inštitut? Seveda se odloči za horizont, kajti potem lahko sam pokasira ta denar. Še nekaj. Leta 2014 smo se odločili, da so prihranki tudi neto dohodki. Naj vam ponazorim, kaj to pravzaprav pomeni. Recimo, vzemimo za primer otroški vrtec v letu pred ukrepi je recimo zima huda, um, cena nafte je visoka, otroci pridejo zgodaj, zato potrebuješ veliko denarja za gretje, ker otroci pridejo že zgodaj v vrtec. Naslednje leto pa imate. Um, pa kurite na lesene pelete, zima je kratka in potem primerjamo stroške. Ja, se potem uh, obvezno naredim kakšno napako. To ne more izpasti uh, Eh, brez napak. In pa potem še eh, zanimiv člen, poenostavitev stroškov. Gospe in gospodje, to je dokument z 60 stranmi, z pravili, ki se jih moramo vsi držati. To predstavlja poenostavljene stroške. In države članice so morale izpolniti 35 strani vprašanj v zvezi s tem. Uh, Če so to poenostavljeni stroški, eh, potem eh, potem res ne vem. Potem eh, še finančni instrumenti. Ti so urejeni na 13 različnih mestih, saj to spet avtomatsko privede do napak. Ne morem imeti pregleda nad tem. Finančni inštrumenti, to je svežen, ki ga je treba izpolniti, če želiš im, uh, eh, urediti vse finančne inštrumente. Tolmači bi bili hvaležni govorniku, če bi govoril v mikrofon. Torej, takšna pravila avtomatsko spet privedejo do napak. In pa še uh, revizijsko leto oziroma revizija, Mm, predstavljajte si, da to pride iz kmetijske podpore, kmet dobi za na hektar toliko in toliko denarja, vsako leto isto vsoto denarja za isto površino. In potem pravi, ok, ko se bo leto končalo, bo vse lepo in prav. V regionalnem skladu pa imamo projekte, ki trajajo 7-8 let in če na koncu ugotovim, da. Um, program ni bil uh, izveden v enem revizijskem letu, potem moram spet uh, na novo vse začeti pregledovati. Potem še nekaj v zvezi z uh, tem revizijskim letom. Uredba o proračunu omogoča, da številke pri preverjanju pustimo v samih računovodskih izkazih. Drugače pa je v primeru generalnega direktorata regija. regijo. Ne, če želim preveriti številke, potem moram te izuzeti iz eh, računovodskega izkaza. Kaj to pomeni? Vsak projekt je sestavljen iz različnih računovodskih izkazov, računov in uh, iz različnih potrdil o plačilih. Imam torej na stotine računov in vsak ta posamezni račun moram najprej poiskati, izuzeti, ugotoviti, ali je vse skupaj v skladu z pravili ali ne in to tudi za leta nazaj. Se pravi, ti računovodski izkazi nimajo nobenega učinka, predstavljajo pa ogromen. Uh, ogromno birokratsko breme. In vse to pod tem lepim naslovom uh, usmerjenost v rezultate. Najlepša hvala. Thank you. Thank you very much for your hvala lepa za vašo predstavitev. Eh, no, nekatere te predstavitve so prav artistične na naših predstavitvah.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 temelji na mojih eh, izkušnjah. Štiri leta sem eh, deloval v organu, ki se ukvarja z raziskami, inovacijami in eh, izobraževanjem v okviru moje univerze na področju strategije za regijo Timiš v Romuniji. In sam sem se predvsem ukvarjal z regionalno gospodarskim razvojem. Prav tako naj povem, da temelji moje delo na tudi zakonodajnem aktu 16. junija 2011. No, najprej hvala tudi dr. Risu za sodelovanje pri tej predstavitvi. Tu govorimo o določenih prioritetnih ciljih in tudi o ocjeni učinka, o mednarodnem sodelovanju oziroma horitalnem sodelovanju in o indikatorjih. Pa tako govorimo o poenostavitvi kriterijev vrednotenja. Danes ne bomo nujno govorili o poenostavitvi postopkov, kajti mi smo mnenja, da gre tu predvsem za probleme v zvezi z koriščenjem evropskih sredstev in ne tudi za tako imenovano pametno specializacijo. To vse so inštrumenti Evropske unije in tu mislim, da je treba nekaj narediti tudi z vidika uporabe sredstev in eh, učinkovitosti koriščenja sredstev. Ko gre za skupne raziskovalne projekte in eh, inštitut v Sevilji, smo že dosegli prve rezultate v to smer. No, in začeli smo tudi meriti, dejansko povezave mm, in tokove med regijami, kajti pomembno je, da to merimo na evropski ravni na podlagi zelo pomembnega načela v ekonomiji in sicer načelo primerjalne prednosti. Če torej govorimo o poenostavitvah, imamo v mislih troje. Najprej znanost, pravo in pa empirične procese. Ko gre za pravni okvir, o tem so govorili že govorniki pred menoj, kar zadeva empirične procese, tu imamo predvsem v mislih različne eh, sinteze razumevanja in enostavnejše meritve. Poleg tega razmišljamo tudi o tem, da je potrebno zbirati manj podatkov in zagotavljati enostavnejše meritve. To je vsekakor pomemben element poenostavitve, še posebej, ko gre za tako imenovano pametno specializacijo. Evropska unija dosega že zelo dobre rezultate pri raziskavah in razvoju in tudi pri inovativnih projektih. V mislih, na primer, imam projekt Univerze v Groningenu, tam ugotavljajo pri izmenjavah med eh, posameznimi državami. Pomemben eh, tok dodane vrednosti in to celo na deagregirani eh, ravni, torej na ravni regij NUC2. In pomembno je, da te rezultate uporabimo, ko gre za to, da dosegamo višjo stopnjo konvergenčnosti in kohezivnosti in tudi, ko gre za doseganje više mere specializacije. Namreč, če te specializacije ni, potem se nam lahko zgodi, da se uporabljajo sredstva v isti namen iz dveh različnih virov v isti regiji. Prav tako je treba razmisliti o tem, kako bi lahko produkte in tudi storitve oblikovali drugače, da se že pri sami proizvodnji porablja manj energije. Ne moramo torej govoriti o specializaciji znotraj EU, če ne razumemo, kako natančno naj bi izgledala partnerstva, ki so sklenjena na podlagi pisnih dogovorov. No in tu izhajamo iz določenih temeljnih kazalnikov in potem poskušamo razvijati različna načela in smernice oziroma osi na preproduktivnost posameznih sektorjev. Primer Avstrije. Tu mislim, da lahko rešimo tudi problem konvergenčnosti. Tu smo predlagali, da se tu osredotočimo na posamezne kategorije specializiranih sektorjev oziroma panog in eh, na tem področju že imamo podatke eh, skupne raziskovalne enoti. In pomembno je razumeti, kako to vrstna partnerstva delujejo, kajti brez teh partnerstv nam ne bo uspelo vzpostaviti specializacije. Če torej govorimo o specializaciji, to pomeni, da želimo ta cilj sicer doseči, ampak moramo zadevo izpeljati do konca. No, pred kratkim je bil objavljen rezultat cenzusa iz leta 2011 in eh, tu lahko opravimo na tej podlagi nekakšno oceno delovne sile, vrednotenje delovne sile v primerjavi z razmerami pred nekaj desetletji v ZDA. Tu torej gre dejansko za posamezne poklice, za posamezne panoge in eh, vse je razdeljeno na različne kategorije, eh, spol, starost, eh, poklic, rasa in tako naprej. Tako dalje. Skratka, vse te kategorije se merijo in to mislim, da bi morali storiti tudi mi rezultati, do katerih so prišli nemški raziskovalci, so dejansko privedli do novih eh, inštrumentov za merjenje porabljenih materijalov in eh, energentov na makro ravni, pa tudi na mikro ravni, torej na ravni posameznega produkta. Torej, pomembno je, da vse to postane kriterij, kar zadeva presojo učinkovitega učinkovite rabe sredstev. To imam tudi v mislih kvalitativni preskok po Šumpetru. Namreč pomembno je, da pri regijah NUC3 uporabljamo tovrstne podatke in vse to potem naprej, vse tja do ravni Unije, kajti zaenkrat uporabljamo različne kazalnike in tudi merimo na različne načine, kot so dejali tudi že govorniki pred menoj. Pomembno torej je, da sklepamo partnerstva ne le med dvema regijama, ampak med več regijami in te analize moramo potem izvajati s skupnimi raziskovalnimi ekipami, kajti sicer se evropska sredstva lahko porabljajo tudi po večkrat za isto stvar. Potem transferi sredstev, to se mora vsekakor odvijati, enako pa velja tudi za prenos znanja in izkušenj. No, tu smo potem tudi pri vprašanju razvezovanja, torej uporabe manj materialnih sredstev in manj energetskih eh, resursov, obenem pa tudi krepitev oziroma izboljšanje ekonomskih rezultatov. Torej, kako gre pri, kako gre sta skupaj eh, razvezava in pa boljša učinkovitost. Tu mislim, da je pri obeh eh, govora o vrčevanju z viri. Pri razvezovanju je pomembno, da ohranimo dodano vrednost. No, govoril sem zdaj o treh ciljih, najprej konvergenčni cilji in kohezijski cilji in seveda potem v obdobju 2007-2013, to je bilo eh, ravno konvergencija in kohezija, potem pa naprej za naslednje obdobje pametna specializacija. Določene delne rezultate že imamo, ampak potrebujemo vse jasnejše naloge in vse bolj natančne inštrumente, če hočemo vključiti teh pet okvirnih kazalnikov. In le na tej podlagi je potem možno ustrezno merjenje uporabe evropskih sredstev. No in na to temo. Eh, je tudi bila opravljena študija eh, v Sevilji. Opravili so študijo trgovinskih tokov med posameznimi regijami. To vidite graf za regijo Berlin za leto 2010 in iz tega izhaja kaj? Da potrebujemo takšne ukrepe, ki bodo upoštevali porabo različnih resursov in energije, v primerjavi z dodano vrednostjo. No, Univerza Groningen je obenem izmerila tudi izgube znotraj Evrope, ampak eh, tudi v trgovinskih odnosih eh, s Kitajsko in ZDA. Tu sem šel nekoliko eh, preveč v podrobnosti, mogoče, ko gre za primerjalne prednosti, nekateri verjetno že poznate to zadevo, no ko imamo določen nabor proizvodov in 27 držav članic, potem lahko opravimo enostavno specializacijo po produktih ali po eh, panogah na način, da to služi potem eh, vsem državam. To moram reči, da je bil kar eh, velik izziv. Eh, in za to področje je samo sem dobil tudi Nobelovo nagrado v 70-ih letih. No, po drugi strani moramo imeti v mislih tudi to, da je uporaba teh strukturnih skladov v podjetjih nekaj, kar privede do tega, da se združuje kolektivne interese tako uh, eh, teritorijalnih subjektov kot zasebnih podjetij prizadevamo si za maksimizacijo dobička, to je jasno, da cilj, ki ga zasledujejo podjetja, ob enem pa je potrebno upoštevati tudi kolektivni interes. Torej, na ravni upravljanja teh eh, ozemerskih eh, entitet. No, poglejmo si zdaj primer Avstrije. To dosežki Avstrije na področju specializacije In poglejmo si najprej prve tri eh, vrstice oziroma prva tri področja. Ostala so področja, kjer so te rezultati bolj posredni. No, Avstrija je ena redkih držav, ki to pametno specializacijo de facto tudi spoštuje naravne države. Tu smo merili produktivnost in pa bruto dodano vrednost. No in na desni strani vidite tudi dinamiko dohodkov in pa razvoj celotnega sektorja kot takšnega. No, tu so uporabili inštrument, po naročilu Eurostata. Namreč, nemški raziskovalci iz Heidelberga, Hamburga in drugih univerz so pripravili natančen način merjenja, kajti tu gre za kaj? Tu gre za to, da se vrčuje z surovinami in energenti. Je pa pomembno tudi to, da gremo pri tovrstnih meritvah v podrobnostih. Seveda, Eh, recikliranje, odpadki in tako naprej, vse to tudi igra svojo vlogo. Tu zdaj omenjam nekaj primerov in vidimo, koliko je porabe sorovine oziroma materijala. Kaj vidimo? Vidimo, da je ta poraba le nekoliko upadla in da je tudi recikliranje dokaj eh, na nizki ravni. No, te indikatore treba meriti pri vseh projektih, da lahko naredimo še korak naprej pri cilju, ki ga zasledujemo, torej pametna specializacija. No, skušal sem tu na kratko tudi vključiti študijo, ki jo je naročil Evropski parlament in sicer na temo izkoriščanja razpoložljivih virov 100 nemških podjetij je bilo vključenih in to se je potem ekstrapoliralo na ostala podjetja in države v Evropski uniji. Tu vidimo torej enostaven preračun teh rezultatov za regijo Timiš v Romuniji. Tu gre torej za porabo resursov in za razvoj produktivnosti in bruto dodano vrednost. Zdaj na, na ravni neke občine je težko zdaj izračunati, ali je pametna specializacija uspešna. Dejstvo je, da moramo te stvari znanstveno bolj natančno izračunati, ker ti sicer vse skupaj ostane pri nekoliko preenostavnih eh, izračunih. Morda lahko podam zdaj še kratek eh, povzetek. Dejstvo je, da moramo delo na specializaciji eh, z upoštevanjem primerjalne vrednosti peljati naprej. To je poraba surovin in energentov, to je potrebno začeti meriti tudi na mikroravni in tu se moramo zanašati na nacionalne statistike in podatke Eurostata. To so podatki, ki jih potrebujemo, če želimo resnično pametno specializacijo tudi na evropski ravni, na ravni unije. To je pomembno, potrebujemo inštrumente, ki jih bo enostavno uporabljati in ki bodo omogočali izračune tudi na nacionalni ravni. Uh, Potrebno je potem tudi agregiranje na različnih ravneh, v mislih imam tudi delovno silo. V Romuniji imamo namreč zelo paradoksalno situacijo. Do leta 2020 bo število prebivalcev bistveno upadlo in eh, skoraj da milijon eh, ljudi dodatnih bomo potrebovali za izvedbo eh, vsega tega, kar počnemo sedaj. Zdaj namreč eh, veliko govorimo o predpisih, o strategijah, ampak dejstvo je, da je potrebno te strategije potem tudi vključiti in začeti izvajati in jih med sebojno povezati na evropski ravni. Ogromno je dokumentov, ogromno strategij, na katere so povezane druga z drugo, eh, kot eh, so dejali že govorniki pred menoj, spet druge pa so nekako izolirane. Skušala sem, skušal sem zdaj na kratko razložiti, kaj ta specializacija pomeni. Ta specializacija ima svoj določen pomen, Eh, v Romuniji, naprimer, ugotavljamo, da izgubljamo približno 5 milijard na leto zaradi dejstva, da ni specializacije, poleg drugih razlogov. In ta metoda, enotna metoda izračuna eh, in pa učinkovita raba sorovin in drugih virov, sta nujna predpogoja. Eden od problemov je nespoštovanje predpisov, drug problem je neučinkovita raba virov, prav tako pa je pomembno, da razvijemo model, ki bo veljal tudi za delovno silo, sicer te specializacije ne bomo dosegli. In to je strategija, ki mora sočasno iti z roko v roki tudi z drugimi strategijami. In mi moramo preučiti, kako lahko tudi na nove sektorje gospodarstva pozitivno vplivamo in to z namenom, da dosežemo maksimalno stopnjo razvoja na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa za tudi vaš drugačen pogled na temo poenostavitve. Tako, kolegice in kolegi, odpiram razpravo. Imate kakšna vprašanja, kakšne predloge, gospod Novakov? Teacher. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo me veseli v bistvu, da so tu predstavniki upravičencev in lokalnih oblasti, da govorijo o kohezijski politiki. Kajti kohezijska politika eh, predstavlja projekte na terenu, tam, kjer so ljudje, ne pa znotraj evropskih institucij. Torej, upravičenci projektov in predstavniki lokalnih oblasti so v bistvu tista luč na letališču, ki letalu, ki se imenuje Evropska unija, kaže, kam mora leteti, levo, desno, gor ali dol. Kajti včasih živimo v pravljici, ko menimo, da je vse super in fino in glasujemo za določene stvari in mislimo, da če bomo samo za nekaj glasovali, bo že šlo v redu, ampak to ni, to ni resnica. Vem, da veliko lahko govorimo tu o problemih in eh, gospod Rih, če mislite, da je to preveč papirjev, počakajte, da vidite, da vidite kakšna dokumentacija spremlja program obzorje 2020. Vem, da lahko veliko govorimo o problemih, ampak bolje je govoriti o rešitvah. Vem, da je to težko, vem, da je birokracija včasih pretežka in uh, upravni ukrepi so takšni, da ljudi preprosto odvračajo od sodelovanja v kohezijskih projektih. In uh, celo tu mm, ugotavljamo, da so določene lokalne oblasti Eh, in eh, podjetja, ki raje najamejo bančni kredit in to potem odplačajo, namesto da se gredo vse tiste postopke, ki so nujni za pridobivanje sredstva iz evropskega sredstva, eh, iz evropskih proračunov. 80 odstotkov evropskega proračuna upravljajo države članice in lokalne oblasti. In to je torej glavno gonilo evropskega gospodarstva in ne moremo postavljati toliko omejitev upravičencem do teh sredstev. In eh, zdaj smo slišali nekaj, nekaj predlogov, tudi sam bi podal par predlogov in zanima me, kakšno je vaše mnenje, mnenje gostov. Mislim namreč, da če bi imeli podobne ali pa vsaj standardizirane postopke javnih naročil širom EU, bi to že v veliki meri pomagalo. Predstavljajte si, predstavljajte si da imam podjetje in zanima me neko javno naročilo na nizozemskem ali na polskem. Dve popolnoma različni zakonodaji, dva popolnoma različna postopka in kaj je rezultat, grem stran, ne pa da bi poskušal v teh državah prodati. Tako da se sprašujem, zakaj ne poenostavimo postopkov, zakaj ne poenostavimo postopkov nadzora in revizij. Zakaj nekaj, kar ugotovi nacionalni organ ali pa evropski organ, nič ne pomeni drugim institucijam, namesto da eni in isti projekt nadziramo in revidiramo ne vem koliko krat. In to sta samo dve zamisli na, na to temo. Z velikim veseljem bom eh, prisluhnil tudi mnenju naših gostov in kolegov. Hvala lepa, gospod eh, Etheridge. Vas eh, lahko prosim, če ste nekoliko bolj kratki, da se bomo lahko držali predvidenega časa. Ja, Prisluhnili smo več kot eni uri res zanimivih predstavitev na temo poenostavitev in eh, res čestitke govornikov. Imam eh, občutek, kot da sem v, v nekem akademskem krogu in da smo mi ravno kar ulili vsebino celega učbenika v glavo. Tako da me zelo veseli, da imamo tu toliko učene stvari. Ampak to niso tista, tiste poenostavitve, o katerih eh, govorimo in ki jih pričakujemo. Sem enostaven človek in vi pravite, da potrebujemo enostavne rešitve za to, da lahko storimo več, da lahko uh, več naredimo, da lahko vplivamo na več in tako naprej. Seveda pa vse čas tu poteka tudi razprava o tem, da denarja sploh ni, zato da bi lahko dosegli to, kar hočemo. No, ampak ne samo to. Nedvomno bi prava poenostavljanje pomenilo tudi drugačno definicijo uh, Eh, stvari, da torej počnemo manj, ampak bolj učinkovito in enostavneje. Cela usmeritev današnjega sestanka pa se mi zdi, da je storiti več, ampak na bolj učinkovit način za birokrate. Moje enostavno vprašanje vam pa je, ali je morda kdo kdaj pomislil, da bi vso to pamet in vsta razmislek, ki se ulaga v to ogromno birokratsko in akademsko mašinerijo, lahko porobili za to, da počnemo manj, bolje in na demokratičen način, da storimo to na način, kot to ljudje želijo. Ampak vsekakor čestitke vsem govornikom moram reči, da ste e, izredno izobrašeni in da vas je bilo v veliko čas poslušati. Hvala lepa. Gospa Vana, izvolite. Hvala lepa, hvala vsem strokovnjakom in strokovnjakinjem za odlične predstavitve in konkretne e, predloge. To je zelo pomembno za naš odbor da lahko tudi na tej ravni izvajamo to vrstne izmenjave. Ko govorimo o poenostavitvah, o odpravi birokracije, ima to več razsežnosti. Po eni strani imamo tu eh, razsežnost transparentnosti, mm, poenostavitev odločanja, ki temeljijo na uh, jasnih podatkih. Potem je tudi demokratičen vidik, koga vključujemo v odločanje, torej Evropski parlament kot partner. To vključuje tudi določen eh, vidik sorazmernosti, se pravi, kaj pomenijo ti ukrepi za mala podjetja, za srednje velika podjetja. Ima pa to tudi določen kvalitativni vidik, namreč kako dosežem tiste kvalitativne cilje, ki sem si jih zastavila, naprimer cilji iz strategije EU 2020, kako to lahko bolje dosegam in ali poenostavitev lahko prispeva tudi k temu, naprimer eh, spodbude za trajnostne projekte, za socialne projekte. To je moje prvo vprašanje, torej, kje vidite možnosti in izhodišča za ta kvalitativni vidik poenostavljena. In konkretno vprašanje za dr. Risa, eh, ki je zelo živahno predstavil, torej regionalni sklad in pa kmetijski eh, sklad, eh, tako zelo vlečete vsak k sebi. Nam lahko poveste nekoliko več o tem, kaj menite, da so razlogi za to, da bi zbliževanje, harmonizacija, bila potrebna in kaj stoji na poti to vrstni harmonizaciji in zbliževanju. Hvala. Naslednje vprašanje strani gospoda Alberta. Hvala. Predsednica, mislim, da je to kar neka različne dimenzije te razprave. Ena dimenzija se nanaša na strukturo kohezijske politike. V tem delu razprave Lahko rečem, da gre tu za zelo dolgo zgodbo. Gre za odnose med evropskimi politikami, gre za odnose med komisarji, direktorati, med različnimi odbori v Evropskem parlamentu. Vse to prinaša posledice, kajti v čem je težava ESF-a in IRDF? Ne le v praksi. Težava je v tem, da imamo v parlamentu različne politične pristope imamo različne odbore in tu se le težko lahko pogovarjam v parlamentu, kajti vsak zagovarja svoje interese. Tisti, ki so za zaposlovanje, se kregajo s tistimi, ki so za originalne zadeve in tako naprej. Imamo veliko različnih interesov in ko smo se pripravljali na to in nekateri veste, kako to deluje, smo videli, da je šlo za pravo bitko kdo bi lahko pridobil več sredstev in kako naprej. Ni šlo za to, da bi poenotili ukrepe, da bi imeli ločene postopke, ločene sklade, ločen nadzor. In to so te posledice. In edina rešitev in edini sklep tu bi lahko bil tak, ki ste ga predstavili. Vidimo, imamo en sklad. To je edina rešitev. En sklad. To bi bilo zelo jasno sporočilo za naslednjo perspektivo. Nehajte že kajti tu imamo kaos, imamo politično bitko in imamo kaos. To je edina rešitev. En sklad, ena splošna politika, to je ponestavitev. Če ne, potem bomo po vsaki ponestaviti imeli še več komplikacij. Kako obrazložiti ponestavitev, če imamo še dodatnih sto strani, kjer obrazložimo, kako ponestaviti. Ne vem, že leta se soočamo s tem in tu še ne težava. En tu se bom ustavil, ne bom se spuščal to ampak gre tudi za to, kako deluje proračun. To, kar je povedal zadnji govorec, gre za to razpravo o proračunu, o kazalnikih. In tu imamo ponovno to bitko. Kaj to pomeni? In zelo malo je tistih, ki razmišljajo o tem, kako uspešen je proračun, ampak bolj razmišljajo o tem, kako nadzorovati proračun in kakšen je rezultat, vse več je nadzora in vse manje preverjanja storilnosti pri proračunu. Mislim, da potrebujemo vseobsegajoče razmišljanje, ne samo kako nadzorovati, kajti ti stroški nadzora so večji kot pa dobiček, ki bi ga imeli pri projektih. Kolega je rekel, ljudje so vse manj zainteresirani za projekte, ker vse postaje preveč zapleteno. V manj razviti državah je motivacija jasna. Potrebuje evropska sredstva, in ko je manj strukturnih sredstev, želijo kar odnehati in niti po drugi poti. Tako da mislim, da je to problematično tudi za nas, za kohezijsko politiko. V Nemčiji, Franciji in Italiji pa se politiki zahvaljujejo. To je za najrevnejše, to je vaše breme, to so vaše težave. To ni vredno tega dela, mi imamo malo denarja in imamo isto birokracijo. Manj denarja pa isto birokracijo. To pomeni, da je bolje, če imamo bančne kredite. Ne vem, ta dva elementa sta pomembna in to je jasno sporočilo. Potrebujemo en sklad, en sklad potrebujemo, sicer ne bomo rešili teh težav in potem tudi storilnost proračuna, ne le nadzor, tudi to, kako se to izvaja v praksi. Hvala. Thank you. Thank hvala, hvala lepa. Pa niste rojni naslednji. Naj pokomentiram zelo čudovite in koristne prispevke, ki smo jih slišali danes. Nekaj bi rad slišal. Jan bo odboru za proračun poročevalec za revidiranje ali umestni pregled večletnega finančnega okvira. Vidim, da se že ukvarjaš s tem, si v spredju, ampak to je nekaj velikega. Ampak recimo, če želimo resolucijo v parlamentu čez nekaj dni. Ali lahko vsi predstavite po tri rešitve, tri hitre kohezijske rešitve, ne v celotni strukturi, mi nismo odgovorni za vse, ampak ali imate neke tri hitre rešitve, da bi vedeli, kaj je to, da bi to lahko uporabili v razpravi? Hvala. Gospa Briso, prosim. Thank you, predsednice. Hvala, predsednica. Sì, eh, anch'io forse <laughs> per la lunga esperienza. Ja, tudi jaz imam kar veliko izkušenj na tem področju in eh, strinjam se s tem, kar je dejal kolega Olbricht. Ko govorimo o poenostavljanju, sta pomembna dva vidika. Prvi vidik je različna pravila v različnih skladih, ki seveda preprečujejo oziroma otežujejo programiranje. Eh, Eh, po več skladih, kar je seveda eden od ključnih ciljev novega programskega obdobja. Tu mislim, da moramo biti bistveno bolj odločni prihodnič. Če se bomo skušali mi dogovoriti s komisijo, se bodo tudi komisarji eh, dogovorili. Dejstvo je, da politike so eno, ampak pravila morajo biti enaka za vse skale, zato torej dejansko lahko imamo programiranje in projekte, ki izhajajo iz več skladov. Drugo, težko si predstavljamo več pozornosti za rezultate, ki bi bili edino, na kar gledamo. Ne, obenem eh, želimo ohraniti tudi vsa stara pravila. Če zdaj gledamo eh, zgolj na rezultate, potem je treba bistveno bolj eh, sprostiti tudi formalni nadzor in tudi finančni nadzor, da lahko dejansko merimo razmerje med stroški in rezultati, kajti sicer obstaja nevarnost, da se bo uspešnost projekta, učinkovitost projekta zgolj eh, vključevala zraven k drugim upravnim bremenom. Kolegi so že omenili, da to velja predvsem za tiste področje, kjer so predvsem eh, ker so zneski predvsem eh, relativno majhni in so namenjeni zgolj temu, da se sproži nek projekt, neka pobuda. Podobno kot uh, neko startup podjetje. In te stvari je treba seveda nadzirati dokaj enostavno in eh, ne preveč strogo, kajti konec koncev tudi sredstva zelo omejena. Na koncu koncu je kaj je bistveno. Bistveno je, da uporaba evropskih sredstev privede do konkretnih rezultatov. In zato me zanima, kolegi, ali lahko morda z vašimi različnimi izkušnjami prispevati k boljši definiciji tega, kako se lahko osredotočimo na rezultate in da se manj ukvarjamo z, z, z tistimi formalističnimi pogoji. Hvala lepa. Thank you. Thank you very much. Hvala lepa. Ne vidim nikogar več, ki bi se oglašal te razpravi, ki bi imel vprašanja. Sedaj pa predajem besedo predstavnikom Evropske komisije. Ja, prosim, na vrsti ste. Zanimivo bo slišati vaše komentarje o tej temi. Ač. Hvala lepa, ime mi je Margil in sem vodja enote za operativno učinkovitost direktoratu za regionalno mestno politiko. Zahvalil bi se vam, predsednica ker ste nas povabili sami, ker ste prevzeli pobudo za organizacijo te obravnave, kjer obravnavamo poenostavitev kontekstu odbora za regionalne zadeve. Sveda je zelo pomembno, da imamo vse vsegajočo razpravo o tej temi, da vključimo toliko akterjev, kot se le da v to temo, da prispevajo in svetujejo o tem. Če smem bi začel z nekaj komentarji glede na to, kar so povedali strokovnjaki na začetku. Dr. Ries je omenil kar nekaj pripomb glede števila ured in smirnic. Menil je tudi število dokumentov, število strani. Vsi ti komentarji so res na mesto. Veliko je tistih, ki delajo v praksi. Vem, ker imam vse na iPadu in to je lažje potem prenašati. Ampak vseeno, moram reči, da imamo toliko dokumentacije, ker države skupaj s pristojnimi organi izrecno prosijo za to, ključno smernicami. Recimo, jaz sem v direktoratu odgovoren za koordinacijo teh dokumentov in ni tako, kot si mislite. Ne zabavamo se, ko oblikujemo te smernice, ampak to delamo na zahtevo. Recimo, primer poenostavljenih stroškov. Moji kolegi direktorata za poslovanje so bili vodilni pri tem dokumentu in ta dokument je tako dolg, ker smo skušali odgovoriti na vsa vprašanja, ki smo jih prejeli strani držav članic o programih in o tem, kako uporabljati ponastavljene stroške. In kljub samo trdemu delu, še naprej prejemamo toliko vprašanj o tej temi. In to je le eno majhno področje pri celotnem izvajanju te politike. No, seveda smo dobri uradniki komisije, odgovarjamo na vsa vprašanja in imamo še več dokumentacije. Torej, tu imamo neko simbiozo med dokumentacijo in vprašanji, ki jih prejemamo. No, smo, kjer smo. Mislim, da moramo biti realni glede tega na tej stopni programskem obdobju med leti 2014-2020. Seveda ne bo šlo za to, da bomo združili vso to dokumentacijo in sklade, kot je povedal gospod Albrecht, saj ne sedaj. To je bolj dolgoročno vprašanje. Parlament bo moral razmisliti o tem po letu 2020, ampak sam bi se osredotočil na to, kar je menilo kar nekaj članov v tem odboru. Kaj lahko storimo sedaj? kaj lahko dosežemo na tej stopnji v procesu. In pomembno je povdariti, da imamo kar nekaj možnih poenostavitev že v uredbi. V glavni uredbi imamo to, te imamo uredbo o skupnih določbah, to je CPR, doktoris. Če je to lahko kratica za to uredbo, potem smo tu že nekaj poenostavili. Potem bi rekel, da je veliko možnosti poenostavljanja, ni nobenih obveznosti za poenostavljanje in to je posledica tega, da imamo pogajalske procese o teh uredbah. Številni udeleženci niso želeli obveznosti, želeli so fleksibilnost v odnosu do tega dela. Gospa Gandela je omenila nekaj pomembnega, omenila je program Pulji, da gremo v smeri takšnega pristopa, da imamo več skladov v enem programu Evropske socialne sklad, sklad za regionalni razvoj. Veliko je držav članic, ki tega niso storili, tega niso želeli imeti. Potem bi se navezal na tri hitre elemente, če smem. Na to bi se vrnil. Najprej imamo poenostavljene stroške, to smo že omenili. In tu je največ potencijala za to, da bi poenostavili življenje upravičencev in programov tu imamo tudi možnost in oportunitetne stroške pri poenostavljenih stroških. Treba poenostaviti standardne stroške, treba je preučiti, kaj se je zgodilo prej, da bi preračunali, kaj uporabiti v prihodnosti. Ampak, ko bomo to oblikovali, ko se bomo pogovorili s tistimi, ki se ukvarjajo s poenostavljenimi sistemi stroškov, zlasti kohezijskih programih, potem bi res rad srečal koga, ki bi se rad vrnil nazaj. To ne obstaja. To je zelo pomembno, veliko področje, zato naši direktorati res želijo spodbuditi ta pristop. Komisar Tyson oziroma komisarka spodbuja organe naj grejo v smeri tega, da bi imeli polovico Evropskega socialnega sveta preko prenastavljenih stroškov. In tu lahko veliko pridobimo. In to je druga točka, ki bi jo rad omenil. V odnosu do revizije. Kajte, če imamo sistem ponastavljenih stroškov, imamo tudi ponastavljeno revizijo. Tako da lahko znatno ponastavimo tudi te revizijske postopke. No, seznanil sem se s tem, kar so rekli številni glede revizije, glede revizijskega bremena. Reči moram, da tu vidim nekoliko drugačno perspektivo. Razumem frustracije, razumem pripombe o bremenu, ampak to bi predvsej bolje razumel, če bi stopnja napak kohezijske politike bila boljša. Zelo težko je namreč upravičiti zmanjšanje revizijske sledi in vsega drugega, če so stopnje napak pri obeh skladih, pri socialnem in regionalnem, tako visoke. Zelo težko se je umakniti in to reči. In kot sem rekel, Ponastavljeni stroški to res lahko pomagajo. Potem tretji vidik, na katerega bi se navezal, ker je to menjal eden izmed strokovnjakov. To so skupni akcijski načrti. Ne moremo si zamisliti nikoli, da bi komisija odstopila od teh skupnih načrtov. To ne drži. Ponovno imamo tu kar nekaj usmeritev, ki so na voljo z obrazložitvami, z nasveti, možnostmi. Pripravljeni smo to obravnavati s katerokoli državo, z nadzornimi organi, zato da bi imeli skupni akcijski načrt. No, seveda pa smo razočarani, ker je premalo interesa v državah članicah in pri programskih organih. Če smo optimistični, potem lahko rečemo, da upamo, da je to razlog tega, da se osredotočajo na izvajanje novih programov. Ta faza je že mimo in sedaj bo še več zanimanja, ampak kot sem rekel, pripravljeni smo se pogovarjati in pomagati na kakršen koli način. Moja komisarka, komisarka Kriču je res zelo zainteresirana za poenostavitev in za vprašanje o tem, kako to vpliva na upravičence. In zato je oblikovala novo skupino na visoke ravni, da bi nadzorovali poenostavljanje za upravičence. Ta skupina bo začela delati prihodni teden Maksim Kalas pa bo podpredsednik. Pri tej skupini na visoke ravni gre za to, da bi preučili ključne možnosti, ki obstajajo, začenši s pojmom ponestavljenih stroškov, z ekohezijo, da bi preučili, kako države članice to uporabljajo skupaj s programi. In ker se to ne izrablja, Želimo storiti vse, da bi k temu spodbudili, da bi opredelili dobre prakse, kjer se to uporablja, da bi delili dobre prakse, da bi druge države to lahko uporabile in da bi povdarili tudi to, kar sem rekel, da imamo to kar nekaj možnosti, ki so na voljo in da je to kritičnega pomena za uspeh vseh evropskih skladov za strateške naložbe, da te najbolje uporabimo, da so privlačni za upravičence, da želijo sodelovati, zato da bi imeli rezultate, kot so to podarili številni, da bi imeli potrebne rezultate, da bi politike bile uspešne. Hvala. Hvala lepa. Hvala. To so bile zelo odločne izjave strani komisije. Sedaj pa lahko rečem, da bo to zadnji del naše razprave in obravnave. Predajam besedo gostom, strokovnjakom. Prosim za vaša zadnja sporočila za občinstvo glede te teme. Začeli bomo s kolegicami, gospa Patmogel. Dve, tri minute imate, nič več. Ja, hvala. Predsednica, kot ste rekli, je bila ta razprava zelo plodna. In res sem spremljala vse komentarje in vsa vprašanja in reči moram, da sem vesela, ko slišim, da ste preomenjene elemente tudi upoštevali. Gospod Olbrecht, seveda smo na vaši strani, ko želite imeti en sklad prihodnosti, da bi uskladili postopke in pravila. Ampak seveda, kako priti tja, ta pot je še vedno težavna mislim, da sem predvsej optimistična, kaj ti rečem lahko, da imamo skupne cilje, da bi zmanjšali obremenitev za različne ravni akterjev, ki so tu zadevni. Pa kako priti tja? To je še vedno problematično, da bi izvedeli, kako to bolje storiti. Kako to lahko storimo? Gospod Van Nistelrooy, posvetovati se moram s kolegi, z vsemi akteri, ki sodelujo pri tem, glede hitrih rešitev, ampak razprave kaže, da bi lahko zmanjšali skladitev revizij. To je nekaj, kar lahko že vidimo. V tem kontekstu te razprave vidim tudi jasno povezavo s svežnjem boljše zakonodaje, kjer je že komisija jasno menila, da se moramo osredotočiti na najpomembnejše stvari v Evropi, da bi skušali zmanjšati prevelike podrobnosti. Videti moramo, kako bi lahko pobude boljše zakonodaje vplivale na ta specifična vprašanja poenostavljanja kohezijske politike in vseh teh načel, ki so v zadju teh politik. Ja, mislim, da je bilo spodbudno to, kar je povedal predstavnik komisije, zlasti glede skupnih akcijskih načrtov, To me res veseli, tudi glede drugih predlogov. To bomo preučili, da bi videli, v kolikšni miri lahko oblikujemo konkretne predloge in tega se res veselimo. Hvala. Hvala lepa, hvala. Gospa Marija Kandela, prosim. Ja, bom skušala odgovoriti na vprašanje o tem, kaj lahko storimo, seveda ne v treh dneh, če bi to bilo tako lahko. Potem bi komisija in parlament že storile kaj, ampak kaj lahko storimo v teh pogojih? Vedoč, kako je s tem, da se srečujemo, delamo z različnimi skladi in vidimo, kako je s tem, da je prišlo do zmanjšanja v nekaterih primerjih, ampak tu gre za to, da imamo premike, da bi lahko sredstva premaknili iz socialnega sklada drugam, zato da bi lahko tu pomagali upravičencem, da bi delali na enak način, da bi imeli najboljši možni rezultat. Recimo konkreten primer. Če gre recimo za socialne inovacije, če je to takšno področje, če moramo to razvijati, če moramo razvijati tudi storitve za osebe in vse povezano s tem, kjer moramo preučiti nove module sprejema, če moramo porazdeliti vire, čas, storitve. Sveda je to bolj splošen pojem, ampak tu omenjam vse to, kar vsi mi dajemo v socialno klauzulo. Na no, uspeh tega je, da bi to spodbujali na lokalni ravni, da bi lahko imeli takšne tipologije storitev, Ne, tu gre za dejavnosti in to, kar bi lahko financirali iz Evropskega socialnega sklada. Gre za neke naložbe, ki niso tako obremenilne in to bi lahko potem financirali iz sklada za regionalni razvoj. V tem primeru bi morali imeti en lokalni organ, torej en subjekt, en skupni organ in potem imamo tudi druge zasebne socialne subjekte, ki so seveda zelo pomeni za to, da bi zaživelo to, da bi zaživele te inovacije, ta nova realnost v praksi. Ne moremo delati v različnih časih in s temi cili, ki so deloma drugačni. Recimo primer. Če govorimo o sistemu kazalnikov, uredba je to ponovno uvedla in to smo uporabljali tudi za naše operativne programe. Tu gre za nekaj, kar se precej razlikuje. Recimo, če razmišljamo o puli, ta regija se je odločila za upravo različnih sredstev. In potem smo morali pogledati, da ne bo več preč potrat. Imeli smo dve, dva različna dela programa in potem smo morali tu imeti različne kazalnike. Ampak seveda bi bilo dobro, če porabili iste kazalnike. Potem recimo ta eksperimentacija v tem ciklu med leti 2007 in 2013. Kaj smo storili? Neuradno, sicer onkraj kakršnih koli interesov nacionalnih nadzornikov, nadzornikov skupnosti. Skušali smo oceniti učinek zaposlovanja na finančne instrumente iz sklada za regionalni razvoj, da vidi, kako to vpliva na socialno politiko. In tu imamo posredne, neposredne odnose. No, mi teh kazalnikov nismo mogli oceniti v nobenem drugem kontekstu kot tam regionalnem. Kajti pri socialnem skladu imamo fizične osebe, imamo zaposlovanje in potem imamo tu tudi ocenjevanje in vse to pride potem. Imamo tudi različne politike zaposlovanja. Torej, če moramo preučiti rezultate in osebe, ki so tu najbolj pomembne, potem bi bilo najbolj zanimivo, da bi preučili večdimenzionalni pristop naših projektov in enako je tudi pri sestavi programov. Torej, to so ti primeri. Kaj to kaže na to, da moramo to razviti. Tako kot smo to želeli, da imamo več različnih skladov, da imamo več dimenzijalno logiko pri obravnavi programu in pri načrtovanju projektov, da bi imeli nek sistem vseobsegajočih kazalnikov in ne po različnih direktoratih, po skladih in tako naprej. Verjetno bi lahko uporabili predvsej več. No, sicer bi morali biti vsi akteri bolj pozorni na rezultate, no, potem gre tudi za nadzor in ne bi rada, da kdo misli, da sedaj želim reči nekaj, če se ne želim reči, da bi morali zmanjšati nadzore, ker jih je preveč. Ne, imamo sicer nekaj napak, tako kot je povedal predstavnik Evropske komisije in ja, potrebujemo nadzor, ampak kaj je zelo pomembno pri poenostavitvi sedaj? Pomembno je, da preučimo, kako bi lahko v praksi organizirali vse, kar se dogaja pri vseh institucionalnih akterjih, pri poslancih in druge. Preko organov za upravljanje seveda ne želim pozabiti na to, da smo bliže lokalni ravni pri tem razmišljanju. Seveda je to že pomemben delček te ponastavite. Ne gre le za pravila, kaj ti pravila prihajajo v prakso, kako se organizirajo, kako se organizirajo dejavnosti, imamo stroške, imamo administracijo, In vse se lahko predvsej zmanjša, če se dobro organiziramo, če organiziramo dejavnosti. Recimo, prej sem omenjala, da imamo mi svoje področje in potem imamo eno v Evropske komisiji in potem imamo tudi pri nas in pogosto tako, da pri istih projektih to nadzorujemo drugačen način, ampak delamo skupaj, združeno. Lahko bi to predvideli naprej, vse te informacije, tu imamo različne akterje, ki morajo prositi za različne stvari, imamo pravičence, ki prosijo z njega, ampak mi bi lahko to združili, da bi najprej razmislili o tem, da bi potem storili to vse skupaj. Ne pa, da imamo tri teme in gre vse na različne sedeže, podjetje in tako naprej, da vsi sprašujejo o istih stvarih, o istih dokumentih na različnih uradih. Recimo to, kar smo slišali, mi lahko pokažete, kaj ste storili, kako ste kaj uredili. In zaradi tega je potem težje vključiti akterje. Thank you, thank you. Hvala lepa. Doktor Is. Sedaj pa še vaša zadnja sporočila. Hvala lepa. Eh, moramo biti na vprašanje šarmantne poslanke iz Avstrije, ki je govorila o treh prednostih in pa o neskladju med regionalnim skladom in pa skladom za razvoj podeželje. Naj najprej pojasnim, da sklad za razvoj podeželja eh, prihaja iz jamstvenega sklada za kmetijstvo in to je popolnoma drugačen svet. To je svet številk, ki je že od nekdaj vodil nadzor nad tekočimi stroški, nič drugega ne poznajo. Drugo je pa program Leader. Ta je ponosen na to, da uporablja pristop od zgoraj na vzgor. Ni toliko pomemben uspeh. Ta je pomemben pri regionalnem skladu in pri socialnem skladu, pri Leader pa je treba Eh, izhajati od spode na vzgor, ne glede na uspeh. To dvoje nima nič opraviti eno za drugim. In pa drugič, komisija je izredno zapisala, da gre tukaj samo za majhne infrastrukture. Za 6000 evri eh, za majhno infrastrukturo smo pravzaprav že zunaj tega, kar si je predstavljala komisija. Po drugi strani pa imamo pri strukturnih skladih do 10 milijonov evrov Eh, uredne projekte. To, so, to sta že dva različna svetova. Eh, no, kar se tiče programa Evropske unije, to sem povedal že eh, generalnemu di direktorju Defanu. Zame je bistvenega pomena naslednje. Torej, jaz lahko komisiji rečem, kar želim, eh, se nisem odvisen od njih. Razumem pa tiste države članice, ki pravijo komisiji, povejte nam prosim, kako naj to naredimo. Ampak te 60 strani, to je 60 strani, ki jih nadzorujejo tudi nadzorniki. To je revizijski dokument, zato um, lahko na enem izmed teh papirjev napravim uh, napako in potem se to prenese na celoten dokument. Uh, In pa še ena beseda o vaši razpravi o stopni napak. Nas eh, inštitut je mm, napravil zanimivo raziskavo v kmetijskih skladih in jamstvenem skladu. In eh, že zaradi tega, ker ne moremo preveriti 100 odstotkov eh, primerov, um, avtomatsko pride do ugotavljanja določene stopnje napak zaradi velikosti samega vzorca. To stopnjo napak pravzaprav povzroča komisija z svojimi številnimi pravili. Kaj se nikomu ne zdi čudno, da imamo na 60 strani uh, priporočil 35 vprašanj za države članice, ali se tukaj nišče ne vpraša, kaj smo pa tukaj pravzaprav sproducirali pa še nekaj bi želel omeniti. Namreč vprašanje revizije. Dokler ne bomo imeli poenotene revizije, poenotene sisteme upravljanja in nadzora, lahko pozabite na integrirane sklade. Kolegica iz Italije je povedala, potem je treba vse dvakrat ali trikrat kontrolirati. Naj vse skupaj ponazorim na naslednjem primeru. Neko podjetje smo najprej preverili mi, potem pa še naš nadzorni organ. In ti so zaprli podjetje. Eh, prišlo je do napake, nismo dopustili nadzora. Čeprav razumem to podjetje, vse dokumente, ki je že predložilo, je moralo sedaj predložiti še enkrat. Tako prihaja do napak. Thank you. Hvala. Zdaj pa profesor Dogaro, še vaši zadnji komentarji, vaše zadnje sporočila. Uniunea a făcut salturi uriașe. Hvala lepa. preteklosti, torej pred leti 2015, je Evropska unija storila veliko, poenostavila je cilje in postopke. seveda je bilo vse več birokracije, ker smo imeli novo zakonodajo, nove uredbe. Leta 2002 smo dobili račun Eurostata, da bi plačali približno 4000 evrov. Zato, da bi lahko dostopali do podatkovne baze, smo morali plačati ta račun. Sicer ne bi mogli dostopati do te baze ampak to se je sedaj spremenilo. Recimo, to je tak primer pozitivnih premikov. Vse moramo meriti na bolj vključujoč način, ampak če nimamo ukrepov in napovedi, potem je težko sprejemati pravilne primerne odločitve. Če govorimo o ponastavljanju postopkov, je to seveda nujno potrebno. Mislim, da je učinkovitost tu bistvo poenostavljanja. To moramo jasno videti, kako na najbolj učinkovit način uporabljati sklade. No, sam sem predstavil nekaj drugih možnih rešitev in če bi uporabili te rešitve, recimo, da imamo specializacijo in takšne rešitve, potem bi lahko storili bolje. Lahko bi izpolnili tudi teh 11 tematskih ciljev ampak tu obstaja tveganje, da bi prišlo do podvajanja in to bi obžalovali. Moja regija, regija Timiša, je bila uvrščena na tretje mesto najbolj dinamičnih evropskih regij. Ampak mi smo prišli do omejitev sedaj, ker ne moremo imeti dodatnih evropskih finančnih sredstev. Kajti evropsko financiranje ne temeljile na merilih specializacije. Zato sem rekel, da se evropski skladi danes ne uporabljajo na učinkovit način. Potem imamo tu tudi direktivo 28 skozi 2009. Tu gre za to, da bi izmirili rabo obnovljivih virov energije, da bi to primerjali splošno rabo energije. Potem smo imeli še eno direktivo, kjer je bilo govora o povečanju energetske učinkovitosti stavb. Že od samega začetka razmišljamo o energetski učinkovitosti, ampak ne smemo se omiti le na stavbe. Razmišljati moramo tudi o drugih sektorjih. Recimo, to je primer, kjer zakonodaja skupnosti ne deluje dobro, kajti preveč smo osredotočeni le na izolirana področja. V Evropski uniji smo zadovoljni, če imamo dodano vrednost, ki je zelo majhna. Zaenkrat so ti zneski premajhni. Pri 20 izdelkih je dodana vrednost od 3 do 5 evrov. To ni dovolj. Če bi imeli specializacijo po evropskih regijah, bi bili veliko bolj uspešni. Kajti tu imamo recimo 50 regij, ki so specializirane za isti sektor in nemogoče je, da smo konkurenčni na tak način. Recimo v ZDA je organizacija posebno drugačna. Kajti tam je vsaka država specializirana za svoje sektorje potem ko izpeljejo veliko študij in oblikujejo natančne napovedi. No, gospodu Van Nistelrooju bom skušal govoriti, ampak sicer nasplošno, ostajam pri svoji ideji, da če želimo povečati dodano vrednost, In če to preračunamo na vsakega zaposlenega, potem tu vidimo, da je to še vedno zelo pomemben kazalnik. Kajte to je edini način, s katerim lahko preučimo učinkovitost izvajanja postopkov po regijah. In tu bi se lahko vprašali, kako bo z amortizacijo stroškov naložb v teh regijah. Lahko pride do zmede, če se odrečemo preračunani dodani vrednosti na vsakega zaposlenega. Potem imamo tu še eno drugo usmeritev, kako zmanjšati potrošnjo surovin. In tu se osredotočamo zlasti na tiste surovine, ki bi lahko izginile, ker bi lahko izčrpali vse te surovine, ne vem, čez 30 do 50 let bi nekatere sorovine lahko posem izginile in potem bi morali posem spremeniti način proizvodnje. In če ne bomo načinov proizvodnje spremenili, preden ne bodo te viri izginili in te sorovine, potem bomo res trpeli. Kaj ti v Evropi? Imamo dobro oblikovano fizično delo. Ampak seveda smo po nedavnih študijah ugotovili, da premalo uporabljamo fizično delo. Lahko bi imeli večji potencial in tudi to je pomembno merilo. Hvala, hvala za to zelo plodno razpravo. Hvala za to obravnavo. Hvala vsem gostom. To so bili zelo zanimivi prispevki. To razpravo Sedaj zaključujemo, gremo na naslednjo točko. In sicer je to letno poročilo Evropske investicijske banke za leto 2014. Snotek mnenja našega odbora od leta 2013 sta odbor Eko in naš odbor želela sestaviti to pobudo glede poročila Evropske investicijske banke za leto 2014. Tu gre za vlogo Evropske investicijske banke pri izvanju kohezijske politike. Ta vloga se je znatno povečala v zadnjih letih in še dodatno se bo povečevala, kajti sedaj imamo novo generacijo kohezijske politike in tu naj bi tudi bolj uporabili finančne instrumente. Zato se bo regij odločil, da bo sestavil mnenje glede mnenja na pobudo pristojnega odbora KONT. Predlagam, da je rok za vložitev predlogov sprejem glede osnotka mnenja, ki ga bomo obravnavali danes, povdne, sredo, 21. oktober. Torej v sredo, 21. oktober. To je rok za vložitev predlogov sprejem. Uh, Poročevalec je gospod Jakovčič, ki ga danes ni tukaj, tako da dovolite, da namesto njega predstavim ta osnutek mnenja. Torej, v imenu gospoda Jakovčiča. Dobila sem eh, obesilo gospoda Jakovčiča, da je zbolel, zato ne more sodelovati na naši popovdanski sta, eh, seji, prosil me je naj predstavim osnutek mnenja o Evropske investicijski banki za leto 2014. Prvič povdarja pomen tega, da EIB dopolnjuje Evropske investicijske in eh, strukturne sklade, številne države se soočajo s pomankanjem likvidnosti in sofinanciranja in zato EIB ponuja bistveno podporo tem državam pozdravlja porast eh, aktivnosti financiranja EIB v letih 2014, več kot 15 milijard evrov dodatnih posojil in pa več kot 100 milijonov evrov pri mobilizaciji investicij. To je bistvenega pomena za izvajanje EPSI-ja in pa drugih programov ali vas lahko prekinem? Oprostite, to imamo na, na papirjih. Vse berete, to, kar imamo na doku, listu papirja. No, uh, veste, jaz berem tukaj uh, zapiske, ki mi jih je poslal gospod Jakočič. Zdi se mi, da se je osredotočil na pozitivni del poročila omenja vlogo Evropske investicijske banke, njeno vedno večjo vlogo. V drugem delu mnenja pa omenja možnost razvoja odnosa med odborom regije in pa Evropsko investicijsko banko. To sta dve točki, ki sem jih sama želela povdariti in sedaj bom prenehala za branjem njegovega dopisa. Gospod van Nistelrooy. Okay. I'm the shadow of the shadow. You too. Also shadow the shadow. Ja, jaz sem pa poročevalec v senci, poročevalca v senci. Tako bomo začeli za vami, gospod Van Nistelrooy. No, um, poročevalca v senci je lesa ni, splošne pripombe. Struktura mnenja je v redu, Tudi vi ste povdarili sinergijo z našimi skladi. Eh, gre torej za pomen rezultatov naše regionalne politike. Poskrbeti je treba za večje investicije, kot pa navadi. To je zelo pomembno gospa Siko me je prosila naj povdarim tudi pomen podpore ne samo velikim projektom, ampak tudi majhnim in srednje velikim podjetjem. E, torej gre za Evropski investicijski sklad in pa Evropsko investicijsko banko, to je pravzaprav spada v, istjo, v isti koš. Pomembno je pod, prijeti majhna in srednja velika podjetja, kajti predvsem njim manjka likvidnosti, tako težko preživijo. In zato je dobro, da imamo ukrepe, ki so namenjeni prav njim. To je podjetjem res v veliko pomoč. Gre torej za stran majhnih in srednje velikih podjetij. Druga pomembna točka je pa naslednja. Podpora, ki jo lahko gre za podporo, ki jo EIB lahko nudi v sodelovanju z agencijami regionalnega razvoja. Toliko je inštrumentov, ki, s, s katerimi upravljajo regije, dežele in so lahko nekakšen nosilec teh vrtečih se vrat skladov. To je, možno, to je bilo možno tudi že v letu 2014. Gre za izgradnjo zmogljivosti, treba poskrbeti, da se bodo ti inštrumenti financirali na pravilen način, tako da ne bo prihajalo do napak. Želel bi povdariti torej ta pomen eh, prispevka EIB-a ob sodelovanju z agencijami regionalnega razvoja, ki upravljajo tudi z regionalnimi skladi. To je zelo pomembno. Razumem, da je gospod Jakovčič eh, se zauzel za to, da bi posebej financirali makroregionalno strategijo, ampak še veliko drugega bi lahko predlagali, recimo v zvezi z eh, tehnologijami opolnomočenja, ki so predvideni v eh, horizontu 2020. Recimo, ko govorimo o eh, razvoju na področju fotonike in drugega. On poziva k eh, nadaljevanju podpore za tradicionalne gospodarske sektorje, kot so recimo kmetijstvo, ladjedelništvo in pa turizem. No, sam mislim, da če omenjamo posamezne sektorje, bi morali omeniti tudi druge, bolj sodobne sektorje, v katerih če se pojavljajo nova delovna mesta. No, glavno pa gospoda Jakočiča podpiram. Hvala lepa, gospa Breso, v imenu gospoda Lene. Oko tempo, ker je morto tardi. Ja, časa je malo, ker je že zelo pozna ura. Tako da, čisto na kratko, potem pa bo naš poročevalec v senci posredoval komentarje v pisni obliki. Najprej je pomembno izpostaviti pomembno vlogo tehnične pomoči na lokalni ravni. Kajti eden ključnih problemov mm, je vezan na težavo z kandidiranjem in eh, pristopanjem do sredstva in njihovo dobro uporabo. Potem pa je tu tudi potreba potem, ki jo, kar je omenil že kolega, namreč, da bi imeli tesnejši močnejšo vez med parlamentom, še posebej našim odborom. In pa naslovniki, mm, ko gre za investicijo v veliko evropsko infrastrukturo, še posebej za podporo MSP-jem in to mislim, da je treba predvsem bolje povdariti točko 8, kar je tudi že na nek način storil poročevalec. Potem imamo tudi določene pomisleke, kar zadeva finančne ovire, kaj, kaj so lete, če bi lahko poročevalec to bolje razložil. Zdaj danes ga ni tu, ampak če bi lahko v besedilu nekoliko bolje opredelil ta koncept teh finančnih ovir, da bi to bolje razumeli. Hvala. Thank you. Thank you very much, Mr. Luer. Hvala. Gospod Luer, tudi vi zastopate poročevalca v senci. Ja, prosite, da švigam sem in tja, nekako se udeležujem dveh eh, odborov hkrati. Sam sem sedaj Jim Nicholson in Jim pravi, Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Jakovčiču za njegovo mnenje. Številne vidike poročila lahko EKR podpre, zase ko gre za vlogo EIB pri financiranju v, torej, za podporo investicijam. Zlasti mi je všeč eh, ubeseditev na začetku osmega odstavka, ki povdarja pomen eh, v rezultate ob, mm, usmerjene kohezijske politike in pa prispevka EIB-ja pri tem. Dobro je, da lahko davkoplačevalcem eh, povemo, da se njihov denar, ki podpira kohezijsko politiko, porablja na smotrn način. Strinjam se tudi z drugim odstavkom. Uh, mislim, da je gospod Lambert tudi govoril o tem, gre za potrebo po tem, da je treba zagotoviti skladnost in komplementarnost med uh, eh, EFSI-jem in pa drugimi uh, um, skladi zlasti evropskem, stru, z Evropskim strukturnim in naložbenim skladom. EFSI se trenutno zdi številnim izmed, izmed nas preveč abstrakten. Treba zagotoviti povezavo med uh, EFSI-jem in pa evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi. In uh, ne nazadnje, čim pravi še naslednje, uh, odbor eh, Agri želi izkoristiti platformo Kompas in pa druge instrumente financiranja za spodbudo eh, kmetovalcem v mrečnem sektorju, torej s tem denarjem bi lahko posodobili svojo opremo ehm, in Povdarjam prejšnjo točko, takšno financiranje strani EIB mora biti res dosledno in pa komplementarno z preostalimi skladi in inštrumenti financiranja. Hvala lepa, gospod eh, Škver. Ja. Eh, eh, Poštenema, gospod, gospod Škrlec. Ja- Hvala, predsednica, ker tu ni gospoda Jakovčiča, bom res skrajšal svoje mnenje kot se le da. Začel bi z naslednjim. Evropska investicijska banka je lahko gonilna sila pri razvoju kohezijske politike Evropske unije. Kot predstavnik zelenih bi rad povedal, kako zelo pomembno je, da so finančni instrumenti pregledni. Treba je tudi okrepiti izvajanje teh instrumentov. Na tem kontekstu lahko rečem, da smo tudi v medijih videli, kako je EIB sprejela odločitev, da bo preučila, kako je bilo z Dieselgate afero, ali je Volkswagen tu uporabil sredstva EIB za to, da bi razvil to sporno programsko opremo, ki je bila uporabljena za lažno obveščanje državljanov, torej vseh nas o misijah njihovih vozil. No, kaj nas skrbi? To, da je premalo izplačevanja za uporabnike finančnih instrumentov. Tudi revizijsko sodišče je to omenilo v svojem poročilu in vrednost teh instrumentov ni dovolj skoriščena pri spolnjevanju ciljev. Ampak prihodnosti bi lahko razmislili o tem, kako zeleniti evropski semester, da bi imeli zeleno rast, da bi imeli bolj zelena delovna mesta. Pa kaj me skrbi? To, ker je gospod Jakovčič omenil tudi tradicionalni sektor. Kajti tega orodja ne smemo uporabljati, so da bi vlagali v tiste projekte, ki so povezani s fosilnimi gorivi. In še nekaj za konec. Podaril bi, kako pomembno je, da obvešimo vse možne uporabnike o možnosti financiranja. Tu gre za finančni instrument, ki je lahko maksimalno dober, če upoštevamo dobra pravila igre in če je to koristno tudi za vse končne uporabnike. Hvala. Uh, Hvala lepa gospa D'Amato, še ena poročevalka v senci. Uh, ni treba naše poročevalke, ni tako, da drugič. Dobro, hvala vam. Pričakujem, da se bodo poročevalci in poročevalci v senci še ukvarjali s tem besedilom sreda 21. oktober je pa rok za uložitev predlogov sprememb. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, boj proti goljufijam. Um, v skladu z 315. členom pogodbe o delovanju Evropske unije komisija vsako leto objavi poročilo v zvezi s tem. Države članice morajo zaščititi finančne interese Evropske unije in se boriti proti koljufijam. Poročilo pokriva številna politična področja, vključno za kohezijsko politiko. Odbor za proračun v zvezi s tem vedno pripravi poročilo na lastno pobudo. Eh, Regi pa pripravlja mnenje o temu. Naš poročevalec je tukaj gospod von, ampak nažalost ga danes ni tukaj, tako da bo gospa Breso predstavila njegove mnenje. Spet rok za žitev predlogov sprememb je 21. oktober sreda ob 12. uri. Gospa Breso. Eh, so, eh, according Mr. Vogan, there are. No, uh, gospod Vogan meni, da ta dosje ni posebno odlu občutljiv. Uh, ugotovitve so sicer zanimive, kar se tiče kohezijske politike. Moramo vedeti, da ta ni uh, politično področje z najvišjim številom napak. Uh, Ehm, največje število napak pa se nanaša na EARDF. Uh, ehm, prišlo je do dva odstotnega porasta napak, to predstavlja 1600 in pa nekaj predlogov, uh, torej prijav, primerov, kjer je prihajalo do goljufij ali prevar. Uh, Um, sicer nimamo v Evropski uniji enotne definicije goljufije, prevare in to pravzaprav predstavlja problem, zato nimamo enotnega postopka ugotavljanja napak in uh, te, ta pravila bi bilo treba poenotiti, sicer je težko primerjati situacijo v različnih državah članicah. Uh, no, um, komisija se prizadeva za to, da bi bolj učinkovito zaščitila finančne interese Evropske unije. Treba pa je oceniti, ali so ukrepi, ki so bili sprejeti za kohesijsko politiko, zmanjšujejo tvego napak oziroma ali preprečujejo takšne goljofije in prevare. No, na to poročilo še čakamo. Jaz sem poročevalka v odboru ASCO za to isto poročilo. Mislim, da bi morali komisijo pozvati k temu naj poenostavi postopek za razvrščanje najpogostejših napak v posamezne kategorije. Na ta način se bomo izognili tej zmedi med eh, prevarami in goljufijami in lahko se bomo bolj osredotočeno borili proti resničnim prevaram in goljufijam, ne pa napakam, ki bi se jim lahko izognili, če bi imeli bolj jasne definicije. Hvala. Ali je z nami kakšen poročevalec v senci, ki bi želel besedo? Izvolite. kialakuló hagyom. Hvala lepa. Sedaj je pravzaprav postala že tradicija, da nekdo nadomešča poročevalca v senci. Jaz tukaj nadomeščam poročevalca v senci Jelesa. V njegovem imenu bi želel povedati naslednje. V zvezi z osnutkom Dereka vona. Prvič LS se mu zahvaljuje za njegovo delo. Ta osnutek poročila je dobro izhodišče za razpravo, za naše mnenje. Za ILS je, po, je pomembna predvsem poenostavitev, podariti treba tudi to, da ne gre pri vsaki napaki nujno za prevaro, treba je razlikovati med napakami, ki se zgodijo brez namena eh, goljufije ali prevare, temu se je možno izogniti. Eh, kakorkoli ELS pa meni, da bi morali poenostaviti postopke in pravila, kajti s tem bi avtomatsko prispevali k znižanju števila napak javni razpisi so naslednja tema, ki, so, ki je pomembna za ILS. E eh, pravzaprav večino javnih sredstev porabimo s pomočjo javnih razpisov, zato bi potrebovali nekaj več poročanja o prevarah in goljofijah tudi v zvezi z javnimi razpisi. Na ta način bi se lahko bolj učinkovito bojevali proti tem napakam. Poleg tega pa moramo spodbuditi države članice k izmenjavi najboljših praks. Na ta način bomo lažje odkrili napake, prevare, lažje se bomo na nje odzvali in na ta način bomo tudi lažje pomagali lokalnim in regionalnim oblastem pri boju proti prevaram. Ne smemo pozabiti na to, da imajo nekatere prevare tudi mednarodno razsežnost. Mislimo, da bi potrebovali ukrepe na mednarodni ravni. Morda bi se s tem lahko ukvarjala pisarna Evropskega javnega eh, tožilca. Na ta način bi se izognili podvajanju dela. Toliko strani ELS-a. Hvala lepa, gospod. Gospod Česak. Pani predsednica, šanovna pani predsednica. Spoštovana gospa predsedujoča, v imenu skupine EKR bi se rad eh, zahvalil gospodu poročevalcu za pripravo tega mnenja in za tudi predstavljene predloge. Glede na to pa, da je to prvo poročilo za novo programsko obdobje 2014-2020, pa mislim, da je treba tu dati povdarek mm, na povezavi z novo politiko kohezivnosti in pa ravnjo nepravilnosti oziroma napak. Glede na to, da je bilo v prejšnjem obdobju približno 540 milijonov evrov eh, napak v vrednosti. Posledice so bile približno 86 odstotne, prav tako se ugotavlja 82 eh, odstotno povečanje eh, napak pri neposrednih stroških, še posebej na podeželju. Približno 55 odstotkov napak so odkrili v kmetijskem sektorju, ampak podobno kot so v prejšnjih letih, največ napadkov odpade na kohezijsko politiko. Če analiziramo te podatke, velja povdariti, da je največ prijavljenih nepravilnosti povezanih z eh, evropskimi sredstvi zadeva Evropski sklad za regionalni razvoj ampak eh, kohezijski sklad je vendarle predstavljal 90 odstotkov vseh eh, napak, kar kljub določeni stabilizaciji vendarle pomeni zelo zaskrbljujoče stanje. Ključna ocena bo srednjeročni pregled komisije v letu 2018. No in tu se zastavlja vprašanje, ali lahko Evropska komisija opredeli natančno, kakšni dejavniki so vplivali na ta porast, pa tako je zaskrbljujoče vsebina zadnjega poročila Evropskega računskega sodišča, ki postavlja pod vprašaj način potrošnje teh sredstev v državah članicah v kontekstu kohezijske politike. Sodišče je, kot rečeno, preučilo 1400 transakcij, ko gre za uporabo sredstev iz evropskih eh, kohezijskih skladov za obdobje 2007-2013 in v 20 odstotkih je bilo mm, napak na področju javnih naročil in kot izhaja iz analize je večina teh napak izhajala iz napačne interpretacije predpisov ali administrativnih napak. Zapleteni postopki in upravno breme je namreč ravno eden eh, od glavnih virov napak, zato je potrebno poenostaviti to področje in to mora biti prioriteta naše komisije. Podariti velja, da je največji problem uporaba eh, ponarejenih ali prenarejenih dokumentov. Eh, v šestih primerjih je šlo za tudi korupcijo na tej področju, kar je tudi ključen problem. Ključno vprašanje je, da komisija vendarle državam članicam zastavi obveznost eh, uporabe pravil za učinkovito rabo evropskih sredstev in da se bodo javna naročila zaščitena pred eh, napakami, kajti posledično bo komisija uh, suspendirala plačila iz skladov Unije. Če zaključim, naj povem, da mobilizacija in sodelovanje v boju proti finančnim nepravilnostim ključna eh, naloga in mora temeljiti na organizaciji, torej na oblikovanju obveznosti, mehanizmov eh, poročanja in eh, usposabljanja in politik boja proti finančnim nepravilnostim in tudi učinkovitejšega izvajanja mehanizmov. Hvala lepa. Hvala lepa. Nihče drug se ni javil k besedi, gospod Škrlec. So I'm uh, obviously replacement of <laughs> our shadow reporter. No, tudi jaz nadomeščam tukaj našega poročevalca v senci, Tedija Reintke. Na hitro mnenje našega poročevalca v senci o, tej, o tem mnenju. Pozdravljamo. Uh, poročilu Evropske komisije o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, ne pozdravljamo pa dejstva, da ni napredka pri boju proti prevaram, goljufijam. Eh, skrbi nas dejstvo, da ni informacij o tem, kako število poročanih primerov mm, je v sorazmerju z vrnjenimi torej ponovno pridobljenimi stroški. Tukaj potrebujemo metodo spremljanja. Ehm, vedeti moramo, kaj se, dogi, kaj se zgodi v primeru konkretnih primerov. In to ne šele čez nekaj let. E, številke Olafa moramo zastaviti v kontekst, drugače nam ne povejo ničesar. No, nekaj pa tudi dobrih točk, pozdravljam, pozdravljamo četrti odstavek. Gre za pomen sodelovanja za partnerji pri boju proti prevaram in na skrižju interesov. Pa še eno točko posebej pozdravljamo namreč. Eh, četrti ostavek posebej povdarja pomen izgradnje zmogljivosti, to je pomembno pri boju proti, eh, proti prevaram in napakam. Hvala lepa. No, sedaj pa res nihče več ne želi besede, tako da bi želela dati besedo predstavniku ali predstavnici agencije OLAF. Izvolite besedo. Miss Marija Julija. Gospa Marija Sioni Domus. First of all, I would like to... Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu in uh, članom vašega odbora. Hvala, da ste si vzeli čas za to, da ste nam dali povratne informacije v zvezi z našim poročilom. Uh, zabeležila sem si vse vaše pripombe in seveda bom te upoštevala, ko bomo naslednje leto pripravljali poročilo. Ampak dovolite, imam mm, še nekaj pripomb z naše strani. E, no, opazila sem, da tukaj e, primerjate. Report, it's cover first of all irregularities. Irregularities. Napake in goljufije. Uh, Tukaj gre predvsem eh, za poročanje o nepravilnostih, tudi goljufih nepravilnostih, to pomeni tam, kjer obstaja sum ali pa utemeljeni sum na prevare. Za obe, za oba pojma imamo jasno definicijo eh, v našem pravnem sistemu. Naj povem, da to poročilo ne govori o napakah, To je treba razjasniti. Tukaj gre za razliko od poročila računskega sodišča. To je zelo pomembna točka, ki jo moram izpostaviti. E, no, e, številni izmed vas ste rekli, da želite podatke o tem, e, koliko je vrnjenega denarja v primeru, v primeru konkretnih prijav. No, to je pravzaprav o odgovornosti držav članic. Res je, na ravni komisije imamo informacije o tem in mi se prizadevamo za to, da bi um, o tem poročali državam članicam. No, o tem imamo nekaj podatkov v naši podatkovni bazi, ampak ti podatki niso najbolj realni. Zakaj? Zato, ker kohezijski skladi delujejo na ta način, da imajo države članice, ko odkrijo napake, najprej možnost, da te odpravijo. To predvideva uredba. Uh, Eh, torej, eh, države članice lahko te napake preverijo, izkušajo odpraviti in potem morajo spremljati tudi, kako prihaja do vračila teh eh, stroškov upravičencu, če je prišlo do napake. Ampak tukaj gre za vprašanje odnosa med upravičenci in pa državami članicami. No, potem uh, Poudarili ste tudi pomen preglednosti in sodelovanja z partnerji. Naj povem, da tukaj tesno sodelujemo z komisijo, z mm, generalnim direktoratom za regionalni razvoj in pa za zaposlovanje. Eh, ko gre za sodelovanje z državami članicami, pa smo se danes eh, um, sestali z koordinatorji, z nacionalnimi koordinatorji, na različnih eh, forumih z njimi razpravljamo o različnih problemih. Naprimer, 1. decembra bo potekalo srečanje z nacionalnimi strokovnjaki, ki so prisotni za obveznost poročanja. In uh, po sprejemu svežnja obveznosti poročanja za naslednjo programsko obdobje bomo skupaj z državami članicami lahko razpravljali o tem, kako bi lahko izboljšali sistem poročanja, kako bi lahko uh, še bolj razjasnili ta postopek in kako bi lahko čim prej dobili informacije v komisiji. Naj povem, kaj dobimo, kakšne informacije dobimo iz, državi, iz eh, držav članic. Eh, torej, od, v tem poročilu gre predvsem za poročanje o napakah, ko gre za vračanje, je to povezano z poročilom eh, OLAFA, tukaj gre za preiskave OLAFA. No, tukaj so postopki za vračanje enaki, ampak moram povedati, da mora komisija ob tem spremljati več informacij oziroma ima na voljo več informacij o tem. Ne vem, če želi še kdo kaj dodati. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da 21. oktober v 12. poteče rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala lepa, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. gre za osnutek mnenja priporočila Evropski komisiji v zvezi z pogajanji o sporazumu o trgovini storitvami TISA. Ehm, naša poročevalka je gospa Vana, nadomešča jo gospod eh, Kler, ker gre za sporazum, o katerem se trenutno pogaja 25 članic Svetovne trgovinske organizacije, vključno z Evropsko unijo. Te države predstavljajo um, 70 odstotkov svetovne trgovine v storitvah. Ti se temeli na uh, splošnem sporozumu eh, Svetovne trgovinske organizacije o storitvah in uh, želi izboljšati področja, kot so e-trgovina, telekomunikacija, pomorski promet in tako naprej, finančni inštrumenti. V imenu Evropske, Evropske unije se pogaja Evropska komisija, ta mandat je podelilo 28 držav članic. Parlament pa lahko končni predlog sporazuma bodi si zavrne ali sprejme, ne more pa ga spreminjati. Eh, odbor INTA pripravlja poročilo narasno pobudo o tem, tam eh, predstavlja stališča parlamenta o teh pogajanjih. Eh, novi sporozum bi namreč lahko vplival na regionalne in lokalne oblasti in na socialno, eh, socialni in gospodarski vidik kohezijske politike. Naša poročevalka je gospa Vana, rok za vložitev predlogov sprememb je spet sreda 21. oktober Zdaj pa bi dala besedo gospodu Škrlecu, ki bo predstavil to menjo v imenu gospe Vana. Uh, Vana. Hvala, danes govorim v imenu gospe Vana. Zaradi drugih obveznosti doma je namreč danes eh, ni tu skušala je to predstavitev predstaviti na zgodnišo uro, ampak to ni bilo izvedljivo. Hvala za razumevanje in veseli se sodelovanje z vami. Torej, zdaj bom prebral njeno izjavo. Uh, trenutno stanje pri sporazumu TISA. TTP in eh, CETA sta že jasna znana, TISA ne toliko gre za liberalizacijo trgovine mm, s storicami. Ta pobuda je bila sprožena marca 2013 in zdaj združuje že več deset držav. To ne bi nadomestilo sporazum GATT, zdaj se pogajanje odvija na dvostranski ravni, bi pa naj se to premestilo na večstransko raven v okviru STO. 14. krok pogajanj se odvija ta teden v Ženevi. V osnotku poročila odbora INTA in gospe Reding mm, imamo tudi eh, že implementacijo določenih regulatornih pristojnosti lokalnih in regionalnih oblasti in eh, polno izključitev javnih storitev v njenem osnotku. Zakaj bi moral odbor regi dajati mnenje? Pomembno je, da odbor regi poda uh, svoje mnenje, saj ima tisa eh, velik vpliv na javne eh, storitve in tudi javne naročila na lokalni ravni. Izid sporozuma tise bo prav tako imel velik učinek na ekonomsko in socialno kohezivnost Evropske unije. Sporozum naj bi še posebej omejil manevrski prostor za eh, mesta, regionalna in lokalna eh, in lokalne subjekte kar zadeva njihove pristojnosti in bi to tudi posegalo v kohezijsko politiko. Pomembno je opredeliti preskus nujnosti nacionalne zakonodaje, kar pa bi imelo vpliv na subnacionalno lokalno raven, ki je tista, ki rutinsko uporablja ravno te regulatorne vedike, ki jih eh, omenja TISA. Eh, zahteve mnenja Države članice pozivamo k temu, da spoštujejo cilje ekonomske, socialne in teritorijalne kohezivnosti v okviru nadaljevanja pogajanj za sporozum TISA. Potrebujemo več podatkov in ocen učinkov TISA na kohezijo in tudi lokalno in regionalno raven strani komisije. Ne želimo standardov in načel kohezijske politike, ki bi jih razvodenili s sporozumom TISA ali morbitnimi drugimi prihodnimi trgovinskimi sporozumi. Želimo ohraniti diskrecijsko uh, diskrecijska pooblastila lokalnih in regionalnih oblasti in pozivamo komisijo naj še nadalje okrepi možnosti za krepitev zavest na lokalni ravni, kar določa tudi člen 1.3. Prav tako želimo, da lokalne in regionalne oblasti vključimo v tekoča pogajanja. Ne nazadnje, želimo tudi popolno izključitev javnih storitev iz sporazuma eh, TISA, kar je gospa Reding tudi že sama predlagala glede na omejitev eh, v prostoru v samem mnenju, želimo podati tudi nekaj amandmajev. Parlament eh, ni imel časa ukrepiti prednje svet posredoval ta dokument komisije, kar je bilo sicer skladno s pravili, ampak z demokratičnega vidika eh, to ni sprejemljivo. Pa tako hitri postopek v parlamentu temu pomembnemu vprašanju ne nudi dovolj časa za obravnavo nadaljna specifikacija nacionalne zakonodaje in tudi klauzul stencil in reči, če je potrebno. Prav tako še obravnavati gospa Vana, z veseljem pričakuje komentarje poročevalcev v senci in eh, pričakuje tudi sodelovanje na temo tega pomembnega vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Naj povem, da sta poročevalce v senci gospe Vana v pisni obliki tudi že posredovala svoje komentarje. Gospod Tonino Picula skupine SD in pa gospod and lower is EKR. Zdaj pa besedo dobi gospod Harno Takula, poročevalec v esenci skupine Alde. Izvolite. Hvala lepa. Čeprav razumem, lahko govorim finsko. Elik, rova puha, jaz te imam. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. par misli bi rad z vami delil. Najprej hvala gospe Vana za odlično upravljeno delo, podporočevalec v senci za Alde, bi rad eh, predstavil par zamisli. Pristojnosti našega odbora tu so vprašljive in mislim, da moramo biti zelo previdni pri tem, kako obravnavamo to vprašanje. Vse je pač odvisno od samega besedila tega mnenja in eh, tu sem mnenja, da če Evropska unija govori o kriterijih kakovosti, je pomembno, da se ti kriteriji dvignejo, ne pa nižajo. Komisija je tudi jasno izpostavila, da je zdravje, okolje in na določena druga območja potrebno izklužiti oziroma da se standarde ne smejo nižati, temveč kvečemu višati. Gre za mnenje o sporozumu TISE in mislim, da nima smisla to generalizirati, ker v vse trgovinske sporozume. Moramo pa se ozrotočiti na mm, tiste dejanske trgovinske sporozume, o katerih teče beseda. Menim, da ne smemo pozabiti, da Evropska unija nima mandata za to, da posega v javne stvoritve država. Članicah in države članice in eh, njihove vlade imajo seveda pooblastilo za to, da sami odločajo, kaj po njihovem mnenju predstavlja javne službe. Naj prav tako spomnim, da so države članice odvisne oziroma odgovorne za to, da regionalne in lokalne oblasti ne trpijo zaradi tega mnenja. Biti moramo kar se da previdni pri tem mnenju in upoštevati tudi cilje tega poročila. In sicer to, da imamo na koncu uravnotežen sporazum, ki zagotavlja gospodarsko rast in blaginjo državam članicam. Vedeti in razumeti moramo tudi, kaj je sporočilo, ki ga želi naš odbor dati odboru INTA. To so torej naša mnenja, kot slišim, so kolegi svoje stališče posredovali že v pisni obliki in verjetno bom sam storil enako, da bo poročevalka na ta način imela naša stališča in eh, pripričan sem, da bo gospod eh, Škrlec tudi verno predstavil naša mnenja. Pripričan sem, da bomo na koncu prišli do najboljše možne rešitve. Hvala lepa, gospod Damato. Hvala, gospa predsednica. Hvala kolegici za to, da ustraja na tem, kako pomembno je, da opravimo in pripravimo to mnenje v odboru regi. Dejstvo je, da ima ta sporazum določeno reputacijo določen sloves, ki se je tudi potrdil v prvem osnutku. Glede na skrivnostnost, s katero se vodijo pogajanja pri sporozumu TISA in tudi TTIP, mislim, da je nekaj, kar zbuja zaskrbljenost. Naj spomnim, da so prve informacije danes prišle ravno zahvaljujoč Wikileaksu in šele na ta način smo se lahko sploh zavedli, kaj se odvija v okviru tise na področju financ. Če torej beremo ta dokument, tega naj bi objavili šele pet let po vstopu v veljavo, če pa ne bi stopil v veljavo, pa šele eh, pet let po zaključku pogajanja. Zakaj je toliko skrivnostnosti? Verjetno samo zaradi diskrecijske eh, pravice. TISA želi liberalizirati transport, telekomunikacije, vse v imenu deregulacije in divje liberalizacije. Odprava eh, lokalne, nacionalne in eh, regionalne pristojnosti je, je cilj in pomembno je, da eh, regionalni in lokalni partnerji ostanejo vključeni. Tu govorimo o ključnih eh, storitvah in službah, ki jih uporabljajo naše državljani na dnevni ravni in ne moremo dovoliti, da pride do upada teh ključnih eh, storitev zgolj v imenu večjega dobička multinacionalk, ki seveda sledijo tisti kratkovidni politiki vrčevalnih ukrepov, ki jih izvajo številne države in ki sploh ne upoštevajo, kaj to pomeni za družbo in okolje potrebno je imeti v mislih tudi mm, cilje regionalne lokalne ohezivnosti in eh, naš eh, odbor seveda to tudi vsak dan skuša upoštevati in še poglabljati. Hvala lepa. Hvala lepa. Še lahko dobro se zavedamo dejstva, da če govorimo o globalnem sporazumu, se bo treba osredotočiti tudi na občutljiva vprašanja, kot naprimer ta sporazum, eh, ki ga, ki ga tu obravnavamo. In tu bo treba paziti na to vrstne teme, ki so sporne in eh, če tudi niso sporne, so pa pogosto predmet številnih pomislekov, tako da to mnenje, po mojem mnenju, ne bi smelo zgolj izpostavljati negativnih vidikov, temveč mislim, da moramo upoštevati tudi specifičen vpliv vsega tega. Ta mednarodni sporazum mora ponujati tudi določene priložnosti, priložnosti, da se okrepi rast storitev v zasebnem sektorju in da regionalni razvoj v Evropi postane bolj dinamičen. Torej gre za razno razne proti utežitu, po mojem skromnem mnenju, kar vsega tu ne moramo razumeti kot eh, nekaj negativnega, kaj čemo nasprotno. Mislim, da moramo upoštevati in pogledati, kaj dejansko se dogaja, kaj se dela in eh, izkoristiti to kolikor se le da dobro. Gospod Kler, dejala sem, da ste že postali eh, svoj prispevek v pisni obliki, pa vseeno izvolite. Hvala lepa, ja, lepo je tudi biti zopet tu. Nekoliko drugačen eh, pristop imam do tega vprašanja v primerjavi z radikalnim mnenjem eh, kolega Matosa. Namreč hvala gospe Ivana za njeno delo in tudi za to, da je predlagala, da pripravimo mnenje, kajti moja prvotna reakcija je bila zakaj. Ampak zdaj, ko sem o zadevi razmislil, vidim, da obstaja za to zelo velik interes in pa seveda tudi veliko nesporazumov glede teh sporazumov o prosti trgovini. In to seveda zahteva dialog in eh, tudi več eh, transparentnosti. Prav tako eh, se zavedam, kako zelo pomembno je odpravljati trgovinske ovire v našem svetu, če želimo, da ostanejo države članice konkurenčne. EU je največji izvoznik na svetu, največji izvoznik storitev. E, deset e, mil, na desetine milijonov delnih mest v Evropi najdemo v storitvenem sektorju in odpiranju. Odpiranje storitvenega sektorja bo vsekakor odprlo še več delovnih mest. Spomnimo se zgodovine. Gre ljudem e, v Severni Koreji ali v Belorusiji bolje kot vidimo v Kanadi, ZDA, na nizozemskem združenem kraljestvu. Ne, in za to obstajajo razlogi. TISA ima potencial, da postane izredno pomemben sporazum, ponuja nagrado 20 milijard eh, funtov krepitve letnega BDP-ja, kar je podvojitev učinka, ki ga lahko pričakujemo od nedavnega sporazuma s Kanado. Učinkovit sporazum TISA bo ponudil jasne koristi za industrijo v številnih storitvenih sektorjev, telekomunikacije, okoljske storitve, eh, dostava pošiljki, tako naprej in tako dalje. In to je eden od eh, glavnih razlogov, zakaj številni v Združenem kraljestvu lahko še naprej podpiramo naše članstvo. Eh, boljša regulatorna transparentnost prav tako lahko podpre in okrepi širšo evropsko agendo. Celo gospa Reding, poročevalka Inta, je v pravilno povedala v svojem delu dokumentu, da svet sicer ne pozna meja, ampak eh, morajo tudi pravila biti brez meja in trgovina in storitve izkazujeta največji potencial za rast, obe ena pa tudi največje ovire. EKR si želi, da te ovire odpravimo, ampak da ostanejo vendar standardi na visoki ravni in države članice in lokalne oblasti lahko še naprej upravljajo javne storitve, kot se jim najbolje zdi, zato podpiramo eh, cilj in namen eh, tise, da podpirati standarde in da ustvarja eh, bolj enake pogoje za naša podjetja. Naši komentarji bodo zato eh, našli svojo pot tudi v amandmaje, na kar se da odmeri način. Upam, da jo boste kolegi lahko tudi podprli. Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo. Naj samo spomnim, da je rok za vložitev amandmajev 21. oktober, sreda torej. Tako, s tem smo tudi zaključili z vsebinskim delom našega dnevnega reda, da moramo samo še potrditi odločitve koordinatorjev. Koordinatori so se sestali mm, danes, vsi ste prejeli njihove sklepe, kakšen komentar. Se lahko strinjamo, gospod Van Nistelrooy. Ja, besedilo sem se uspel pogledati, dve manjši pripombi. Najprej, da ne bo nesporazuma ustna vprašanja so bila omenjena, strinjali smo se glede treh, to je v redu. Prav tako pa smo se strinjali, da bomo imeli postopen pristop hm, pri poenostavitvi za oktober 3 in potem kasnejše seji, prav tako, da ne bo nesporazuma. In naslednja stvar, odločitev glede poročevalce za Grčijo. To je stalni poročevalec, da ne bo to, kdo me zamenjal z običajnimi poročevalci. Tukaj za poseben primer gre torej za stalnega eh, poročevalca, to je posebna odločitev in to ni čisto navadno. Ni navaden status poročevalca. Tako da, če to zapišemo stalni poročevalec, potem mislim, da bo kar vse v redu. Dobro, kar zadeva ustna vprašanja. Tu seveda lahko spremenimo vrstne red, da izpostavimo, kako zelo pomembno je to vprašanje poenostavitve. In seveda bomo tudi spremenili. Opis poročevalca kot stalnega poročevalca. Še kaj? Ne. Mm. Nič podrazno, po tako dolgem dnevu. Pričakovala sem polno zadev podrazno. Dobro, naslednji sestanek, četrtek 12. novembra ob 9. uri. In sicer vse do 18.30. Hvala tudi vsem tolmačem za njihovo pomoč danes. Hvala lepa, vse je zaključeno.